Colleagues, um, we were waiting for our final. Kolegi, čakali smo na še zadnjega gosta, ki je sedaj prišel. Naj vam predam naslednjo sporočilo, to boste lahko prebrali tudi v elektronski pošti. Današnje popolnonsko srečanje se bo začelo ob 15.30 in ne ob 15.00. Torej ponavljam, danes popovdne bomo imeli sejo ob 15 in 30 minut, um, ne pa ob 15. Zato bomo o poročilu dati glasovali naslednji ponedeljek, naslednji ponedeljek ob 17.30 in tudi v zvezi s tem boste dobili elektronsko pošto. Prosim, povejte tudi svojim, svojim kolegom, da se bo popovdanska seja začela v 15. uri in 30 minut, ko bomo glasovali. Prosim, bodite točni. Ja, to bo verjetno pomagalo številnim kolegom, ki so imeli, ki imajo druge obveznosti in ne bi mogli priti na sejo ob 15. uri. Sedaj smo naredili vse, kar je v naši moči, tako da se bo vse začelo ob 15 uri in 30 minut in o poročilu dati bomo glasovali naslednji ponedeljek. To smo vam sporočili tudi v elektronski pošti. Tako vsi naši gostje so sedaj tukaj. Sedaj lahko začemo, začnemo z današnjo predstavitvijo. Gospa Elspet Gajl je z nami, gospa Raduka Radesko, gospa Eva Žoli, članica delegacije za Romunijo iz eh, odbora Libe in pa gospod Krofton Vlak iz eh, Urada preiskovalnega novinarstva. Pres, torej, gre za predstavitev preiskave domnevne uporabe evropskih držav za prevoz in nezakonito pridržanje ujetnikov strani ameriške obveščevalne agencije CIA. Um, Evropski parlament je večkrat uh, obsodil ta program za prevoz in nezakonito pridražanje Um, sprejeli smo že več resolucij v zvezi s tem. Številni kolegi, ki so, da, ki so danes tukaj, so sodelovali tudi v preiskavi tega programa, predvsem gospod Koeljo in nekateri drugi. Eh, danes eh, bomo predstavili izsledke teh preiskav, tako da ne bom več zavlečeval. Začeli bomo kar z eh, jutranjo sejo. Poročilo bomo poročali o stanju te preiskave, tako z ameriške strani, kakor tudi z evropske strani. Jutranjo sejo začenjamo z predstavitvijo študije Elsbet Gal in Raluka Radesko iz Cepsa bosta predstavile to preiskavo. Hvala lepa. Lepo pozdravljam odbor Libe in Evropski parlament. Vemo, kako zelo se je Evropski parlament angažiral pri, odgovor, pri iskanju odgovorov na vprašanja, ki so se pojavila ob uh, proti. Uh, m, torej ob ukrepih za boj proti terorizmu, ki so potekali na ozemlju Evropske unije med leti 2000 in 2007. Zaradi tega je prišlo tudi do nekaterih kršitev pravne države. Um, želeli smo izvesti to preiskavo, poiskati odgovorne in ugotoviti, v kolikšni meri so pri tem eh, sodelovale države, eh, nacionalni organi pri tem programu, skrivnem ameriškem programu pridržanja. Na evropskem teritoriju. To sedaj preizkuje tudi ameriški senat in druge ameriški organi. Eh, videli smo, da je agencija CIA pri tem eh, izvara nekatere nezakonite ukrepe. Ko gre za pridržanje teh ujetnikov, vključno z mučenjem. Preiskovali smo, kako so se države članice Evropske unije odzvale na, te ne, na ta nezakonita dejanja, ki niso v skladu z našimi mednarodnimi zavezami in mednarodnim pravom. Verjetno veste, da so vse države članice podpisnice pogodbe, eh, torej podpisnice konvencije eh, o prepovedi mučenja in drugega nadčloveškega ravnanja. Ta konvencija nam nalaga, da raziščemo primere mučenja in da začnemo z sodnimi postopki, če obstaja utemeljeni sum, da so organi, eh, ki so v naši sodni pristojnosti sodelovali pri mučenju. Tako da smo zavezani k temu, da izvedemo preiskave in da ponudimo pomoč žrtvam ter da kaznujemo kršitelje. Naslednji posnetek, prosim. Raziskali smo kaj se je zgodilo na tem področju. Tukaj sta se pojavila dva nova elementa v zadnjih 12 mesecih, ta dva primera sta še posebej pomembna. Najprej dve odločitvi Evropskega sodišča za človekove pravice v primeru Al-Nashiri in Abuzu Bajadah. Mm, ti dve sodbi sta bili sprejeti julija 2014 v povezavi z Polsko. Ehm, sodba je bila zelo dolga, 150 strani je bila dolga in eh, Evropsko sodišče za človekove pravice tam našteva dokaze za mučenje teh dveh oseb, obvednosti polskih oblasti, ki so omogočile si, da je upravljala skrivni center za pridržanje na svojem teritoriju sodišče našteva vsa dejstva in ugotavlja, da polska vlada ni spoštovala svojih zavez na področju človekovih pravic, zlasti ko gre za tretji člen, za trinajsti člen. In ta sodba še podarja potrebo po preiskavi teh dejanj, ki kršijo konvencijo o mučenju. Naslednji pomembni element, o katerem poročamo v poročilu, je študija preiskovalnega odbora ameriškega senata. Gre za tako imenovano poročilo Feinstein, ki je bilo objavljeno decembra 2014 in ki v grozljivih podrobnostih opisuje razsežnost dejanj cije, njenega mučenja in eh, ponuja v pogled v ulogo evropskih držav pri teh operacijah. um, CIA se je odločila, da so evropske države bolj primerne za pridržanje osumljencev. Odločila se je, da so evropske države bolj odgovorne, bolj eh, primerne za to, kot pa recimo ameriška vojaška oporišča. In poročilo našteva tudi vzroke, zakaj se je Cija tako odločila. Kaj ti Cija je imela že od vsega začetka močne dvome, kar se tiče zakonitosti tega programa. No, moja kolegica bo pa sedaj nekaj več povedala o odgovornosti. Hvala lepa. Preučili smo razvoja dogodkov po preiskavi, ki je bila objavljena leta 2012. Ehm, raziskali smo sodelovanje posameznih evropskih držav pri tem eh, programu CIE. Štiri, štirje nezakoniti centri za pridržanje so bili identificirani, dva v Litvi, en na Polskem in pa en, na, en v Romuniji. Uh, Od takrat so bile tudi sprejete pomembne odločitve Evropskega sodišča ehm, proti Makedoniji, dve sodbi proti Polski in še trije primeri potekajo proti Italiji, Romuniji in Litvi. Ogledali smo si različne stopnje upletenosti evropskih držav ta sega od aktivnega sodelovanja do pasivnega sodelovanja. To pomeni, da so recimo države članice, ki so bile v to manj upletene, dovoljevale prelete letalcije eh, v svojem zračnem prostoru. Večina evropskih držav je sodelovala pri tem, druge so dale na voljo uh, Eh, podatke, ki so privedli do posameznih aretacij ali pa so pomagali ci pri kazenskem pregonu in eh, pridržanju osumljenih oseb. To se je zgodilo v primeru Italije, Združenega kraljestva. Obstajale pa so tudi države, ki so gostile nezakonite centre za pridržanje, te sem že omenila, Poljska, Romunija in Litva. Pročili smo vse uradne dokumente, ki jih je preučilo tudi Evropsko sodišče. Ogledali smo si vprašanje odgovornosti, prosim za prejšnji posnetek. Ogledali smo si odgovornost na nacionalni in nadnacionalni ravni. In kar se tiče nacionalne odgovornosti, smo si ogledali politične preiskave, ki so jih izvedle države članice, sodne preiskave. Torej, v tem primeru gre za posodobitev študije iz leta 2012, eh, študija, ki jo je pripravil CEPS za Evropski parlament. Eh, tukaj eh, nismo preiskali ulogo ombudsmanov, kajti ugotovili smo, da te upletenosti ni bilo. Potem ogledali smo si tudi sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice, tudi sodbo proti Polski. Naslednji posnetek, prosim. To je trenutno stanje. Gre za nacionalne in nacionalne preiskave, ki potekajo v petih državah članicah, ki so še posebej zanimive eh, za našo študijo. v štirih državah, štiri države so upletene v sodbe pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, nacionalne preiskave so trenutno predmet ocena, ocene in ponujajo precej heterogeno sliko, ko gre za stopnje upletenosti posameznih držav in ko gre za njihovo dejansko odgovornost. to velja za vseh pet držav, ki so predmet te preiskave. Ogledali smo se tudi upletenost posameznih uh, političnih organov. V glavnem so ti organi, ta telesa zanikala upletenost v te programe, čeprav dokazi deloma kažejo nasprotno. Sodne preiskave potekajo v vseh petih državah članicah, ki sem jih omenila. In uh, naj podam neka grob pregled naših ugotovitev. Eh, politične preiskave so potekale v vseh petih državah članicah, se pa posamezne razis, preiskave eh, razlikujejo od države do države. V primeru Združenega kraljestva in Italije so je pri preiskavah sodeloval tudi parlament. Eh, potem sodne preiskave so potekale na nacionalni ravni, ampak nobena preiskava ni bila eh, uspešna, učinkovita. V Italiji, na Polskem, v Romuniji in pa v Litvi še vedno potekajo eh, kazenske preiskave, razen v primeru Italije. Tudi civilne tožbe so bile uložene v Romuniji in pa v Združenem kraljestvu. Sedaj bi se želela osredotočiti. na ovire, s katerimi so se soočale omenjene preiskave. Glede na sodbo sodišča za človekove pravice v primeru Polske lahko ugotovimo, da ni bilo učinkovite sodne preiskave teh dejanj v nobeni izmed držav članic. Um, pri teh preiskavah so naleteli deli predvsem na dva tipa ovir. Po eni strani ni bila zagotovljena neodvisnost. Tisti, ki so izvajali preiskavo in pa številne države članice so se sklicevali na državno suverenost eh, in s tem preprečevali učinkovito in neodvisno preiskavo dejanj. Eh, torej dobili smo nove dokaze kršitvah pravne države, tako v ZDA, kako tudi v Evropski uniji. Slišali smo, da je ameriški predsednik eh, izjavil, da bodo upletene strani v ZDA, ki so bile upletene v mučenje znotraj tega programa, dobile imuniteto. Na srečo ni bilo podobnih izjav evropskih voditeljev, kajti že samo takšne izjave bi bile v neskladju z našimi zavezami v okviru konvencije eh, ZN o mučenju in pa drugih, z drugimi mednarodnimi zavezami. Um, Evropsko sodišče za, za človekove pravice je v svoji sodbi jasno opisalo stopnjo pletenosti posameznih ameriških organov v postopke mučenja. In uh, Raluka je govorila o zadržkih nekaterih držav članic, ko gre za sodelovanje v preiskavah. Številne države članice menijo, da so samo pomagale ZDA in da same niso nič krive Takšen je bil vsaj odziv um, leta 2005 uh, v prvih primerih, ki so bili obravnavani pred sodiščem za človekove pravice. No, poročilo Feinstein pa govori tudi o tem, kako pri vsem skupaj niso želele sodelovati nekatere, nekateri vojaški organi. Ehm, tudi, če bi nekatere evropske države zavrnile sodelovanje, ne bi prišlo do teh hudih kršitev človekovih pravic. Naslednji posnetek, prosim. Raluka, ali želiš kaj povedati o členu 38? No, pri iskanju odgovornosti smo identificirali standarde pravne države, ki jih je razvilo sodišče za človekove pravice. Ti standardi so izredno pomembni. Prvič je neko sodišče ugotovilo, da Poljska krši 38. člen. Poljska vlada namreč ni izpolnjevala zavez, ki, so, ki izhajajo iz te konvencije ta določba govori o tem, da mora vsaka podpisnica konvencije dati na razpolago dokaze za ustrezno in temeljito preiskavo nekega primera, ki poteka pred sodiščem. Nikoli prej Evropsko sodišče za človekove pravice ni ugotovilo takšne kršitve v primeru Polske. Prvič se je zgodilo, da je sodišče ugotovilo, da je katera izmed eh, podpisnic kršila 38. člen. Ehm, pri preiskavi teh dejanj smo ugotovili različne oblike oviranja takšnih preiskav. Ta bi morala biti temeljita, neodvisna, morala bi biti ločena od eh, vprašanj nacionalne varnosti ali pa od eh, doktrine državnih tajnosti. Torej, v glavnem, če se država članica sklicuje na doktrino državne tajnosti, potem eh, ne moremo imeti dostopa do vseh dokumentov, ki so potrebni za naše preiskave. In takšne kršitve smo ugotovili v vseh petih državih članicah, ki sem jih prej omenila. Torej, sedaj se sestavlja vprašanje, kaj narediti. Prvič, mislim, da bi Evropski parlament moral zahtevati um, jasno izjavo v zvezi z upletenostjo posameznih držav članic v programe pridržanja CIE, morali bi zahtevati preiskavo teh dejanj, potem potreben je strukturiran dialog z upletenimi stranmi v ZDA. Na ta način bi lahko lažje izmenjavali informacije. Potekale so izmenjave informacij med posameznimi agencijami v ZDA in pa EU, ampak ob popolnem neupoštevanju demokratičnih institucij obih, eh, na obeh stranih. Ustrezna izmenjava informacij bi nam olajšala izvedbo preiskav in pa posamezne ugotovitve. Potem, eh, ko gre za sklicevanje na državne tajnosti, bi morali poskrbeti za nekakšen eh, kodeks ravnanja, ko gre za mednacionalno upravljanje eh, podatkov. Takšno sklicevanje ni pri, ni spremljivo v primeru takšnih programov. Potem potrebujemo tudi nov kopenhagenski mehanizem, ki naj bo vključen v nov politični cikel Evropske unije o temeljnih soboščinah in o pravni državi. Vem, da vedno znova povdarjamo pomen temeljnih soboščin človekovih pravic v Evropski uniji in to ravno zato, ker se še naprej soočamo z takšnimi problematičnimi situacijami. Naslednji posnetek, prosim, še končno priporočilo. Potrebujemo učinkovito sodno preiskavo, ugotovitev poročila Feinstein, češ da je CIA plačala velike vsote denarja, gotovine na tisoče ameriških dolarjev posameznim uh, organom in posameznikom v državah članicah ki so sodelovali v programu. In uh, tukaj velja utemeljen sum na primere korupcije. Tudi Evropsko središče za človekove pravice je ugotovilo, da so um, takšen denar dobivale recimo agencije na uh, posameznih letališčih, zato da so sprostile pristajalne steze. Uh, nihče ni uradno za to vedel. Hvala lepa. Hvala lepa uh, gospe Gajli in pa gospe Radesku. Že na začetku bi moral omeniti to poročilo Feinstein, ki je bilo objavljeno decembra 2014. Zaradi tega poročila smo tudi uh, organizirali današnjo predstavitev. Uh, to pravim zato, ker uh, se predstavitev prenaša po spletu in uh, naši poslušalci bodo tako bolje poznali kontekst predstavitve. Sedaj pa naslednji del naše predstavitve gre za preiskovalno misijo odbora Libe. Eva Žoli je članica delegacije, ki je nedavno obiskala Romunijo. Eh, tam smo raziskali mm, upletenost Romunije v ta program. In eh, gospa Žoli bo predstavila, kaj smo ugotovili na tej delegaciji. Eh, Naj rečem, da sem šla na to misijo skupaj s Tanjo Fajon, Lauro Ferrero, Jonom Lenarsom in gospo Ramono Nikol Manesko, ki je bila spremljevalni član ekipe. Na začetku sem bila precej optimistična s tem poročilom, ampak potem smo videli, da je Transparency International opravil svoje delo, kot tudi organizacija za preiskovalno novinarstvo in to je omogočilo vsem, da smo zamenjali imena držav. In potem smo ugotovili, kako je bilo s to črno barvo poročilo o Dajan Feinstein. Videli smo, da so ljudje voljni sodelovati, ampak žal ni bilo tako. Srečali smo se s tistimi, ki so pravzaprav zanikali, da se je karkoli zgodilo v Romuniji, kljub temu poročilu. No, sedaj pa nekaj besed o sami misiji. Najprej smo se srečali s predstavniki civilne družbe, z Romunskim združenjem za človekove pravice in še z dvema organizacijama in s preiskovalnimi novinarji. In kaj so rekli, da ni šlo nič naprej, da je bilo zelo težko pridobiti kakršnekoli informacije in zaskrbljujoče je bilo tudi to, da javnost ni podprla te preiskave. Po tem sestanku smo se srečali z nekdanjo vodjo Romunske obveščevalne službe. ta oseba je že dala izjavo za nemške medije, češ naj bi imeli pridrževalni centr v Romuniji, ampak ko se je pogovarjal z nami, ni bil tako iskren. Rekl je, da se je strinjal s tem, da bi pomagal američanom, ko so zahtevali določeno infrastrukturo in da so to tudi dali na voljo. Ampak sam je rekel, da naj ne bi vedel, kaj se je dogajalo v teh prostorih. Prav tako je povedal, da ni vedel, kje se ti prostori sploh nahajajo. Po tem sestanku smo se srečali tudi s predstavnikom Ministrstva za zonanje zadeve. To je bil ta predstavnik gospod Morales. Naš predsedujoči je poslal več dopisov, ustrajal je na tem, da bi lahko obiskali te prostore ki so jih novinari in drugi odkrili. To, kar naj bi bili ti centri za pridržanje, ki so se imenovali ONIS. Ministr za zunanje zadeve je bil tu v Bruslju in tudi državni sekretar George Sambija nas je sprejel. Ampak popolnoma nasprotoval je te ideje, da bi se lahko karkoli zgodilo v Romuniji, kljub vsem dokazom, ki so bili zbrani. Pokomentirajo je le to, kar so rekli novinari. Da to pač, kar pravijo novinari, ni dokaz in da samo to delo ne zdi smiselno in povedal je, da preiskava poteka in da sam to preiskavo ne more posegati, kar je sicer res, ampak rekli smo mu, da zastopa državo in da ne potrebuje preiskave, da bi vedel, kaj se dogaja. Ampak sekretar je popolnoma zanikal vse in rekel je, dokler ni nobenih imen poročilo, ne bomo nič priznali. Takšna je bila njihova država. naslednjo jutro potem smo se srečali z državnim toživcem. To je bil gospod Tiberjo Mihajl Nitu. Tudi on se je skrival za tem, da je bila ta preiskava pač tajna. Ampak povedal nam je tudi to, da ni nobenih dokazov, da je gospod Al-Nasiri, v katerem še vedno poteka preiskava na sodišču za človekove pravice, da je bil on pridržan Romuni. Rekel je, da ni nobenega dokaza za to. Tako da nisem zelo optimistična glede rezultatov te preiskave. Glede vprašanja o tem, koliko priče je bilo zaslišanih, koliko hotelov je bilo vključenih v to. kjer so bile osebe pridržane, smo prijeli odgovor, da potem ni potekala nobena preiskava. In nihče nam ni želel pomagati, da bi sploh imeli dostop do tega centra ONES. Res smo ustrajali na tem, da bi se srečali z državnim sekretarjem, ampak mislim, da smo videli jasne navodila, da naj vse zanikajo in to tudi brez argumentov. Ob koncu misije pa smo imeli sestanek tudi v parlamentu. Srečali smo se z vodjo senata in sicer z vodjo odbora za obrambo. V tom odboru je potekala že predhodna preiskava, ki je imela na koncu negativne rezultate. In ta odbor smo poprašali o tem, če bi lahko sprožili še eno preiskavo s temi novimi dokazi iz Feinsteinovega poročila iz decembra 2014. In v odboru sicer niso posem nasprotovali tej ideji, potem smo predlagali, da nam bi lahko ta odbor od ameriškega senata zahteval, da bi imeli tudi tisti del poročila, ki se nanaša na Romunijo, ni cenzuriran in obljubili so, da bodo to storili, ampak iz medijev smo izvedeli, da so podali to zahtevo. Tako da je to mogoče edini pozitivni element, ki ga lahko vidim tu pri tej misiji v Romuniji. Tako da mislim, da moramo še naprej nadaljevati delo pri tej preiskavi, da moramo počakati na to poročilo, da bo objavljeno tudi v necenzurirani verziji. Hvala. Hvala, gospa Želim. Sedaj pa gremo na. Zadnjega govorca, predn bomo šli na razpravo. Gospod Klerioli je predsedoval predhodni preiskavi. Pri predhodni preiskavi smo se zanašali na preiskovalne novinarje, ker nismo imeli veliko pričan. Sedaj pa smo v obdobju po poročilu Feinsteina in bi radi slišali tudi mnenje preiskovalnega novinarja. Predajam besedo kolegu, ki prihaja iz tega urana. Prosim. Ja, hvala. No, poteklo je že deset let, odkar smo slišali to novico, da je imela CIA tajne zapore v Evropi. V desetih letih smo bili priča velikim ugankam. In ta mozaik se počasi sestavlja, sedaj vidimo, kakšni so koščki, postavljamo ta mozaik skupaj. Novinari so pravili večino dela v različnih državah, ZDA, Združeno kraljestvo, v Španiji, v Nemčiji, v Pakistanu, na švedskem, polski, Romuniji. Mednarodni organi so postorili veliko dela, tudi preiskovalni organi Skupšne sveta Evrope, potem tudi v tem odboru, v tem parlamentu. Veliko so postorili nevladne organizacije, pravne ekipe po vsem svetu. In tudi policija, toživstvo v Španiji, Portugalski in Italiji so postorili nekaj dela. Nedavno pa smo videli tudi to, kaj je storil obveščevalni organ ameriškega senata. Tu vidimo 500 strani podrobnosti teh grozovitih dejstev. To so objavili sicer z nekaterimi vrzelmi, ampak videli smo, da so bila objavljena imena vseh oseb, ki so izginile zaradi C v tem obdobju. Potem imamo tudi pričanja teh oseb, da bi videli, kje so bile predražane, kako so bile obravnavane, kdo je bil predražan z njimi. Imamo tudi datume premikov teh oseb. V celotnem omrežju zaporov C e imamo tudi lete in vse te podatke o tem. Imamo tudi račune, pogodbene dokumente glede organizacije teh letov, kdo je plačal za to in koliko. Potem imamo tudi zapriseženo pričanje. Imamo pravne dokumente glede teh letov. Tako da smo videli, da so bili ti leti upravljeni za prevoz zapornikov. Potem imamo tudi pričanja o mehanizmi glede teh letov na prikrite destinacije, na prave destinacije, potem imamo tudi pričanja vseh, ki so sodelovali pri teh poletih carinikov, policistov in drugih v celotnem omrežju, vse, kar je olajšalo ta program, program pridržanja CIE. Potem imamo tudi vsa druga pričanja, ki potrjujo druge dokaze iz drugih virov. Narod bi povdaril, da je to poročilo senata zelo pomembno. V preteklih letih se je preiskava nadaljevala in veliko ljudi je sodelovalo pri tem in se osredotočalo na to. Nekateri so delali neodvisno, ampak osnovna premisa je bila vedno jasna. Vsakim novim odkritjem smo imeli več podrobnih potrditev glede teh informacij. Od prve resolucije leta 2012 smo videli, da so bile informacije točne in sedaj je to lansko poročilo to potrdilo med letom 2022-2023 je imela zapore v Romuniji, potem med letom 2023-2025 v Romuniji in potem med 2005 in 2006 v Litvi. V teh zaporih imamo sedaj tudi neke grafične opise glede tega, kaj se je tam dogajalo. Tam smo videli, da ljudje niso spali do te stopnje, da so halucinirali, potem je CIA omenjala tudi rektalno hranjenje in tako naprej. Na teh letih je CIA sestavila veliko zaroto v Evropi. Institucije iz vseh držav so pomagale pri tem. Vse to pa je stalo na milijone dolarjev. Na stotine dokazov podpira vsa ta dejstva, zato da bi videli celotno zgodovino. Naprosili so me naj povem nekaj besed o vlogi novinarstva pri zbiranju vseh ta dokazov, ampak rad pa bi preučil tudi dokaze in naravo dokazov in tudi vse dvome glede teh dokazov, kajti kot ste slišali, tu obstajajo določeni dvomi. Tisti, ki so izrazili dvome o dokazih, pogosto izhajajo iz procesov, ker so bili dokazi zbrani. Tu gre za različne procese novinarjev. Pravijo, da obstoječe dokaze ne morejo biti resni, ker so jih našli novinari. Kot ste dopoldne že videli, to ni močen argument, sam se nisem tega izmislil. Ampak nekateri uradniki Evropski uniji to še vedno trdijo. Kot smo slišali pred nekaj tedni, je uradnik iz Romunije rekel, da ni nobenih veljavnih dokazov, da je to le špekulacija v medijih. Potem je povedal, da je parlament podal izjavo za tisk kjer jasno piše, kako pomembno je bilo in citiram, da bi zaključili s temi obsodbami v javnosti. No, tu smo imeli zelo natančno preučevanje in veljavnost dokazov in informacij glede tajnega programa pridržanja CIA e je bilo že sprejeto na sodišču za človekov pravice in sicer v primeru Abu Zadej in Alširi, primeru Polske. Sodišče je podalo nekaj dokaza o tem, o tajnih operacijah na Polskem. Po besedah sodišča gre tu za zelo podrobne in dosledne dokaze. Tu vidimo močne in jasne dokaze. V primeru Polske je sodišče ugotovilo, da imamo tu tudi zelo podrobne informacije, imamo na stotine informacij, ki sem jih omenila. To je bilo dovolj kredibilno, da bi imeli takšno raven dokazov. In ko je primer pri poski sprejet, je seveda treba upoštevati, da imamo iste logične dokaze, ki veljajo tudi za Romunijo in Litvo, kajti takšna je narava tega omrežja. In seveda se pogosto zgodi, da srečamo tiste, ki pravijo, da to ne drži, ti dokazi. Zanič, ko se mi tu smo vprašali, če imamo fotografijo kakšnega zapornika, centra za predržanje ali na kakšnem letu američani so pred kratkim napovedali imajo 14 tisoč takšnih fotografij. Ampak kaj bi rad povedal? To domnevo, da ni pravih dokazov, da bi fotografija dejansko kaj spremenila. No, v Litvi je predsedujoči parlamentarne preiskave podal podobne komentarje, čeprav je rekel, da fotografija ni dovolj. Rekel je, da bi moral biti tam sam in to bi ga prepričalo. In ko so ga vprašali, če je njegova preiskava potrdila, če so bili zaporniki pridržani v Litvi, rekel, ja, reči moram, da sam nisem videl nobenih teroristov, nisem jih držal za roko, kako bi lahko podal dokončen odgovor. Potem od ta znani primer v britanskem pravu, kjer gre za dokaze glede okoliščin. Te potrebujemo, zato je bilo to jasno. Če imamo več osebi, je lahko to znaten dokaz za okoliščine. Ali gre le za sume ali za dokaze? Če imamo vse skupaj, lahko to ustvari krivdo oseb. Danes smo se znašli v takšni situaciji, kjer vidimo dejstva, da je CIA imela zapore v Evropi, na Polskem, Romuniji, v Litvi. Držali so te zapornike na skrivaj. In to je prav gotovo. Res, ni treba, da zberemo druge dokaze. Zato vprašati se moramo, zakaj in kako so institucije v Evropi delovali neuspešno, da bi to dokazali. Tu smo imeli vakum. Civilna družba skupaj z mediji je zapolnila ta vakum. Mislim, da naloga za institucije ni pretežka. Ne pravim, da institucije delajo slabo in zakaj. Zato, ker so institucije včasih pokazale, da imajo dovolj vera, da so dovolj inovativne, da upravijo to težjo nalogo, kot da dokažejo, da je CIA imela tajne zapore v Evropi. Institucije so se potrudile, da bi pokazale, da ni bilo tako. No, obstoj teorije zarote med CIA in obveščevalnimi službami v evropskih državah in način dela je predvsem manj zapleten kot druge alternativne možnosti, če bi morali obravnavati ista dejstva. No, predvsej težje ali pa skoraj da nemogoče pa je zanikati dejstva, ki obstajajo, kajti to so neizpodbitna dejstva. Vidimo splačane zneske, varnost, lete in prenose zapornikov. To so jasni scenariji, ki kažejo na to, da so dejstva jasna. V Litvi je tožilstvo predlagalo, no ne samo predlagalo, ampak je tudi na Evropskem sodišču jasno reklo, da so letala CIA prišla v Litvo, da ne bi storila nič. Glede stave pa so rekli, da je sicer možno, da je CIA zgradila veliko skladišče, izven Vilnjusa, potem pa je plačala na 100 tisoč dolarjev, da bi eh, prepeljala zapornike. Ampak te argumente ne moremo sprejeti. To je zelo problematično usporedno vesolje. In če si pogledamo podrobnosti, imamo tu kar nekaj neodvisnih dejstev, ker ne gre za to, kar se je dogajalo. Pak tu imamo račune glede leto in to nas privede do pogodb ameriške vlade za premik zapornikov in ne blaga. No, mislim, da nihče tu ne dvomi v ta dejstva, tako da gremo lahko naprej v ta dejstva. Lahko se vprašamo nas in druge. Zakaj ti evropski uradniki po uradni dožnosti ne morejo priznati to, kar je očitno? Kajti ZDA so to priznale, ne le priznale, ampak so predstavile na stotine strani dokumentacije z grozovitimi dejstvi glede teh dogodkov. Vprašajmo se, zakaj je lažje imeti absurdnost v Evropi, kot da bi na glas povedali to, kar vsi potihem že vedo. In to je ta prava skrivnost teh tajnih zaporov CIA. Ne to, če se je to zgodilo, ne zakaj, ne kako, ne kje in kdaj. Vse to že vemo. Ampak prava skrivnost je v tem, kako se lahko zgodi, da naši pravosodni organi s parlamentom skupaj ne morejo nič storiti, sedaj ko je jasno, da se je to že zgodilo. Hvala lepa, gospod Black. Kolegi, sedaj bomo odprli razpravo za tiste poslance, ki se želijo priglasiti k razpravi in za druge. Naj omenim še nekaj, da smo povabili poslance iz parlamenta iz Polske, Združeno kraljestvo in Litve in žal niso mogli priti sem zaradi drugih obveznosti. Povabili smo tudi nekdanjega predsedujočega z odbora za varnost in obrambo v litvanskem parlamentu in ponudil je, da bo poslal pisne odgovore. Toliko za zapisnik. Potem pa še nekaj. Julij se želi popraviti. Ja, oprostite, zmotila sem se. Rekla sem, da je Transparency International organizacija pravila veliko delo glede destinacije letov, ampak morala bi reči Amnesty International, zmotila sem se, gre za Amnesty International. Toliko. Kolegi, imamo samo 30 minut za vprašanje in komentarje. Bili smo kratki, seznam govorcev je dolg, prosim, da ste kratki, gremo po vrsti. Kot so se kolegi priglasili, najprej gospod Vojc. Mr. Vojc. Gospod Vojc. Mr. Vojc, please go ahead. Ja. Gospod Vojc. Für das Wort und Ja, hvala lepa za besedo. Celo vrsto vprašanj imam seveda. Preiskovalna komisija je očitno opravila kar odlično delo na določenih področjih, ampak treba je razlikovati med eh, tistimi zadevami, ki zadevajo ZDA in eh, tistimi zadevami, ki zadevajo nas, evropejce. Ameriški predsednik je te dejavnosti in mučenja obsodil, to je sicer zelo lepo, ni pa spremljivo, da sočasno uveljavlja imuniteto do svoje ljudi. Tako da mislim, da moramo s kolegi premisliti tudi o tem, kaj bomo mi storili, američani. Ko oni pravijo, da, oziroma pravite, da je na stotine dokazov več tisoč eh, fotografij, eh, faktur in tako naprej, potem eh, mislim, da vendarle lahko za določene ameriške državljane prepovemo vstop na evropsko ozemlje, na ozemlje EU, da se končno kaj stori. Kar zadeva pa evropejce, tu pa mislim, da smo z odpovedjo sporazuma o varnem pristanu vendarle dosegli prvo zmago in pokazali, da ne bomo storili vsega, kar američani hočejo, ampak seveda morajo američani morajo eh, zdaj ob eh, pogajanjih o novih sporazumih, TTIP in tako naprej, vendarle razmisliti o tem, v kolikšni meri so resen in odgovoren partner. Te države članice, eh, ki so tu omenjene, ne želijo z njimi sodelovati. Imamo evropski priporni nalog, kar pomeni, da lahko vsakega evropejca lahko pripeljejo v eno od teh petih držav, v katerih se odvija mučenje, v katerih se mučenja prikrivajo. In eh, mislim, da je bilo zelo zanimivo pri 14 tisoč eh, fotografijah eh, na stotine računih in drugih dokazih, vendarle poemensko izpostaviti ljudi, ki so za to odgovorni in da se sprožijo preiskave, da vendarle pride eh, tudi do kakšne obtožbe in potem tudi obsodbe. Ali imamo eh, pri teh petih državah, za katere gre, že kakšne imena, proti katerim potekajo preiskave? Gospa Gomeš. Well, yes. Ja, ne, ne gre samo za to, da obravnavamo pomankanje odgovornosti Evropi, ampak tu gre tudi za vse te žrtve mučenja, Nekatere žrtve so v Evropi, recimo tisti, ki so bili v Guantanamu in nekatere evropske države so potem potrdile, da bi sprijele te osebe na zahtevo ZDA. Z nekaterimi sem se srečala, recimo ta vikend sem se srečala z nekom, ki je bil 8 let v Guantanamu in sedaj je spuščen in je na mačarskem v groznih okoliščinah, kljub temu, da je mačarska sprejela to osebo. Zakaj pravim v groznih okoliščinah, ker ne more preživeti, ne more se zaposliti, nima dokumentov, tudi njegov otrok nima dokumentov, še hiše nime, zato da bi lahko bil nastanjen tam. In da ne omenjam vse drugih trav, ki jih je preživel v teh osmih letih mučenja in pridržanja. No potem pa je zanimivo tudi to, da imamo nekdanje agente CIE, ki se pritožujejo da so bili žrtve nepravičnosti Evropi, recimo v Italiji, ker so bili uporabljeni kot majhna vaba za velike ribe. Tako v ZDA kot v Evropi. Pri tajnih službah, ki so sodelovali pri teh programih. Recimo, tu imamo Sabrino de Suzo, ta je bila zabeležena kot zelo aktivna je portugalska američanka, ki je bila obsojena v Italiji. In tu gre za ta primer, da bi bila obtožena majhna vaba, medtem ko imamo velike ribe na politični ravni v Italiji, pa tudi v ZDA, tudi vsi, kjer niso prevzeli odgovornosti. poskušala bi odgovoriti na vprašanje gospoda Bleka, zakaj, kljub vsem tam jasnim elementom ob sodbah, zakaj je tu še vedno toliko odpornosti v evropskih državah, da bi se našli ti odgovori. Ampak žal mi je, ko moram reči, da je to predvsej pomembno vprašanje in to je povezano s tem, kako se naše administracije soča z odgovornostmi, obveznostmi. Tu gre za osnovne obveznosti spoštovanja človekovih pravic in vladavine prava, ampak tu imamo tudi evropski zorni kot. Zakaj se je to dogajalo v zadnjih desetih letih? Imeli smo predsednika iz moje države, iz Portugalske, ki je bil predsednik komisije, to je Jose Manuel Barroso. Leta 2002 je bil predsednik, ko so se začeli opravljati te leti in sama sem ga obsodila skupaj z našim toživcem. Uložila sem obtožbe proti njemu s toživcem, da naj bi sodeloval. Vsemi elementi z imeni, vsemi informacijami, za katere smo prosili, tudi gospoda Moraješ, ki je sedaj svetovalec sedajnega predsednika Portugalske. Tu naj bi kršili človekove pravice, omogočili so zaslišanja ne na letih, ampak na ladjah na morju. Imam vire, ki so to dokazali in to se je res prikrivalo v pravosodnem sistemu, tudi pri političnih preiskavah pri nas doma in to pravim zato ker je bil gospod Baroso deset let predsednik Evropske komisije. In to lahko razloži precej. Ne samo to, da ni bilo volje, da se pritisne na evropske vlade zaradi odgovornosti, ampak tu smo imeli tudi aktivno sodeležbo pri drugih evropskih vladah, ki so storile enako, bile so vključene in so to prikrile. Prikrile so lasno odgovornost in prikrile so njegovo odgovornost, ker je bil predsednik Evropske komisije, ko se je to dogajalo. You, uh... Hvala. Gospa Kočika. Dziękuję panie przewodniczący. Um, ja mam wrażenie. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ja, meni se zdi, da potem, ko smo prisluhnili obema gospema iz Centra za evropske politične študije. Slišimo veliko pristanskih informacij. Zakaj? Zato, ker vidimo, kako zelo se stvari spreminjajo s tem v zvezi v Evropi in eh, to velja tudi za tiste države, ki jih tako zelo kritizirate. Leta 2009 je komisija, ki jo je vodil gospod Karlos Kojljo, ki je tudi član našega odbora tu, e, naredila zelo veliko za to, da ozavesti javno mnenje ravno v teh državah o obsegu tega problema in o tem, da je potrebno ukrepati. In te ukrepi so bili sprejeti. Vi pa to govorite zgolj o poročilah Evropskega sovišča za človekove pravice in poročila eh, CIA, ampak ne govorite pa o tem, do kakšnih sprememb je prišlo tudi v delovanju zadevnih držav. In na polskem, na primer, tu se ne morem strinjati, da Poljska ne ukrepa na podlagi sodišča, kajti dejstvo je, da je Poljska leta 2014 poslala odgovor na eh, ta dokument iz več razlogov. V prvi vrsti Poljska vlada je začela z izvajanjem ustrezne preiskave in to ravno na podlagi tega, kar je Evropski parlament eh, storil v zvezi z ozaveščanjem ljudi doma. No, prišlo je torej tudi do jasnih eh, ugotovitev takratnemu eh, šefu obveščevalne službe leta 2002-2003 so eh, tudi obtožili teh eh, ravnanj, ampak problem je predvsem kje, problem je, da se je polska vlada obrnila na američane po želji pridobiti več eh, dokazov da bi nam torej odgovorili na vprašanja, ki nas eh, vse čas mučijo. Američani so zavrnili sodelovanje na tem področju. Večkrat so dejali, da v okviru pravne pomoči pač ne bodo sodelovali s polsko vlado, zato da bi opredelili objektivno stanje razmer, torej kdo je zakaj objektivno odgovoren. Edino, kar vemo, je, da je polska vlada odgovarjala za to, da je bil v omenjenem eh, mestu center, kjer so se odvijale te svarita mučenja, ampak eh, ni podgovorno to, kako, kdo, kaj in zakaj. Problem je tudi v tem in eh, zdi se mi, da tega ne upoštevate in tudi to je treba omeniti. Namreč, poleg pravne odgovornosti je tu tudi politična odgovornost in to politično odgovornost nosijo oziroma so jo nosile tiste osebe, ki so takrat bile e, na najvišjih e, položajih v državi, predsednik in takratni premije. To je bila takrat vlada SLD, to je levičarska stranka in e, od trenutka, ko je, so izgubili oblast, se je levica na polskem ni uspela ponovno postaviti na noge in socialdemokracija na polskem je zelo šipka. Odgovornost za takšno stanje stvari pa je seveda politična odgovornost. Ravno zato, o čemer vi tu govorite. Torej, po eni strani pozivamo k temi, da bi kar se da varovali človekove pravice, ampak vendar je tu tudi potem vprašanje pravne odgovornosti in politične odgovornosti. In eh, Zato sem tudi mnenja, da biti v, morali nekoliko bolj natančno posredovati informacije. In še ena stvar. Govorite o tem, da vlada ni želela sodelovati in da gre za kršitev 38 konvencije, torej neposredovanje informacij sodišču ja, če bi te informacije imeli, bi jih posredovali. Stvar je v tem, da teh informacij preprosto ni bilo. Ravno zato, ker eh, američani niso hoteli sodelovati in eh, američani pač eh, zavračajo vsakršno informacijo. Hvala lepa. Sorry to cut you short, but it's, um, we, we need to. Kolegica, hvala za to, ampak prosim, da ste krajši, kaj ti si moraš spregovoriti, Sofi. Ja, hvala, predsedujoči. Kmalo, čez nekaj tednov, bomo beležili deset let. Takrat, ko smo izvedeli prva dejstva o tem, da je CIA imela programe mučenja in nezakonitega pridržanja. To, kar je objavil Human Rights Watch iz Washingtona pred desetimi leti. Po eni strani moram reči, da sem vesela in zadovoljna, ker Evropski parlament že deset let govori o tem, istočasno pa je to eh, res nekaj, kar para srce, kajti že deset let ni nihče prevzel odgovornosti. Danes je bilo na nizozemskem objavljeno poročilo o tem, da je lani bilo sestreljeno to letalo MH17, kjer je umrlo 300 ljudi. In vsi so zaskrbljeni glede tega, da bi izvedeli resnico, da bi bili obsojeni tisti, ki so krivi na sodišče. Zakaj ni tako tudi v tem primeru? Zakaj? Zato, ker smo sodelovali s storilci, ker smo bili sami so storilci. Ali ni samo kritika eno izmed temeljnih stebrov vladavine prava in demokracije. Zakaj to traja toliko časa, preden bi kdorkoli prevzel odgovornost? Zakaj si bojimo zastaviti ta neprijetna vprašanja? Recimo, eden izmed glavnih zaveznikov v tem programu bil določeni gospod Assad. Sirija je bila ena izmed prvih destinacij tu, ker imajo tam nekaj zelo dobrih preiskovalcev in zasliševalce. Danes pa je Asad naš sovražnik. Zakaj? Zakaj mm, nihče ne omenja teh vprašanj? Zakaj se spuščamo te podrobnosti o tem? Če lahko nek košček mozaika predstavimo kot dokaz na sodišču. Jasno je, kaj se je zgodilo in res sem utrujena glede vseh teh razprav o podrobnostih, kaj ti napočil je čas, da Evropa prevzame svojo odgovornost in da tisti, ki so krivi, pridejo pred sodišča. Kajti, če ne bomo uspešni pri tem, potem, da bomo več moralno odgovorni, če sploh imamo še kakšno moralno odgovornost ali kredibilnost. Tako da upam, da kljub temu, da vidim nekateri zavijo z očmi in se zmrdujejo, še vedno verjamem v Evropsko unijo. Mi moramo biti glavni vodilni pri demokraciji, vladavini prava in človekovih pravicah. Ampak to mora biti še vedno v razpravi in upamo lahko, da bomo nekega dne obsodili vse, ki so krive za to. Hvala. Hvala lepa, gospod Lopez Aguilar. I would like to address some questions. Ja, imam nekaj vprašanj za gospoda Bleka, ki tu zastopa preiskovalne novinarje. In uh, mislim, da v tej fazi vsaj vsakdo izmed nas pač ima neke svoje ideje, neke svoje razmišljanja po vseh teh letih raznoraznih postopkovnih izvajam v odboru, ki preučuje dejstva in išče dejstva o, tej, o tem ključnem izzivu z področja temeljnih pravic. Upamo, da to ne bo ponovno zgodilo, ampak vendarle ostaja še nekaj konkretnih zadev, pri katerih mislim, da bi lahko vsaj za nekatere stvari nekoliko bolj razjasnili. Najprej, po vseh preiskavah, ki so bile upravljene. Me zanima, koliko ste seznanjeni s tistimi predržanci, ki so bili žrtve takšnega mučenja in nezakonitega pridržanja. Eh, gre predvsem za tiste ljudi, ki niso imeli nobene zveze s terorizmom, nobene zveze z terorističnimi napadi, niso imeli nobene zveze z tistim, za kar so si prizadevali teroristi. In druga zadeva, ali je bil dosežen kakršenkoli dogovor, ki je omogočil neke vrste nadomestilo oziroma očkodnino tistim, ki so sodelovali pri teh eh, praksah, ker pač niso imeli nobene zveze z eh, bojem proti terorizmu. Morda je šlo za kakšne podkupnine, kakšno ekonomsko nadomestilo, vrkoli. In tretja zadeva, kolikor vi veste, me zanima, na kakšni ravni je bila postavljena pač raven odgovornosti. Celo v državah, kjer je prihajalo do teh praks, niso vsi vedeli, zakaj gre niso si vedeli, kaj se dogaja. Torej, kaj je bila tista raven kontaminacije s temi informacijami? Obveščevalne službe, ministri za notranje zadeve, ministri za zunanje zadeve, ministri za obrambo, kabineti predsednikov vlad, kje je običajno prišlo do kontaminacije s temi informacijami? Hvala, gospod Koeljo. Hvala, predsednik hvala tudi vsem našim gostom. Nimam vprašanj v bistvu, bi pa rad povedal par zadev. Najprej naj spomnim, kako se je vse skupaj sploh začelo tu v Evropskem parlamentu. Na začetku nekateri sploh niso verjeli v te obtožbe, če še ZDA so demokracija, tam eh, velja vladavina prava in že ne bi počeli kaj takega. No, v okviru našega preiskovanja je predsednik Bush priznal vse razen mučenja, torej eh, izročitve tajne centre in tako naprej da imamo celo poročilo senata, kjer je ameriški senat eh, priznal uporabo mučenja. Tako da ne gre tu za neke obtožbe, ampak gre za dejstva in eh, delati moramo na podlagi dejstev. Portugalsčine imamo metaforo, nekako takole gre. Namreč, da oljčno olje vedno priplava na vrh, ko ga prelijete z vodo. In tako je tudi z resnico. Prej ali slej pride na površje. Ampak ne moramo čakati, da se ta zgodovina odvije, ampak eh, moramo delati naprej. In zato se zahvaljujem vam, predsedniki in odboru Libe in vsem, ki sodelujete z nami, za to, da ste opravili to nalogo. Ker, kot rečeno, ne moramo čakati. na to, da se zgodovina kar sama odvije kajti treba je storiti vse, zato da se pripriči, da bi se iste stvari dogajale v prihodnje. In veliko ljudi dela na tem, ne vladne organizacije, ne svoje na Amnesty International in Human Rights Watch, mediji, potem nacionalni pristojni organi, vključno s pravosodnimi organi. In eh, tu moram izpostaviti odlično delo sodnega spetarja v Italiji in seveda naši parlamenti in naš parlament. Mislim, da nihče v našem odboru ne more zanikati tega, kar se je zgodilo in na tem je treba delati, na tej osnovi. In strinjam se s tem, kar je dejala Sofija Interfeld pred eh, trenutkom. Namreč čas je, da poiščemo rešitve in da bodo krivi za ta dejanja vendarle prišli pred eh, sodišče, ampak tudi na politični ravni moramo upraviti svojo nalogo. Kaj? Dvoje. Najprej ne smemo obupati in zadeve opustiti. In eh, Libe to zagotavlja in mi delamo naprej. Prav tako pa se je treba držati dejstev. Ta parlament je sprejel veliko konkretnih priporočil institucijam in eh, državam članicam in tudi mednarodnim institucijam. In mislim, da bi veljalo vse čas preverjati, spremljati, ali se naše priporočila dejansko uporabljajo ali ne. In če se ne, je treba gotoviti, zakaj ne. Glavno vprašanje je torej, zakaj. Če se torej lotimo lahko tega vprašanja, zakaj, potem verjetno lahko dobimo tudi bistveno več drugih pojasnil. Hvala. Hvala, gospa Manesko. Hvala lepa, gospod predsednik. Par komentarjev o obisku delegacije odbora Libe v Bukarešti. Najprej naj povem, da so romunske oblasti pozdravile ta obisk. To mislim, da je pokazala tudi podpora vlade in pa pripravljenost na srečanja, razen enega od ministrov, ki je bil takrat slučajno v Bruslju in gospod eh, Ilesko, nekdani predsednik, se tudi ni utegnil eh, sestati z delegacijo. Vsi ostali pa so se sestali z našo delegacijo in to mislim, da je zelo dober, pozitiven eh, znak, namreč, da romunske oblasti želijo z nami voditi dialog. Vedeti moramo, da je Romunija članica tako EU kot NATO podpisala je konvencijo o prepovedi mučenja, to vemo, in pa tako se čuti v polni meri zavezano vrednotam človekovih pravic in vladavine prava. Tako da mislim, da ni smiselno izhajati iz predpostavke, da romunske oblasti, da so romunske oblasti vedele za te centre za pridržanje in to prikrivale. Mislim, da se velja držati dejstev, takšnih, kot pač so. Prav tako ste dejali, da je leta 2008 romunski senat v svojem poročilu zapisal, da ni dokazov o centri za pridržanje v Romuniji. In to je bilo res. Takrat ni bilo nobenega dokaza na to temo. Zdaj po poročilu ameriškega senata, pa kljub temu, da ni nobene omembe Romunije v poročilu ameriškega senata, se te obtožbe še naprej nadaljujejo. In zato mislim, da je v našem interesu in v eh, interesu Romunije, da ugotovimo, kakšna je resnica, kajti nadaljevati s temi obtožbami mislim, da ne vodi v nič dobrega za nikogar. Vedeti moramo, kako in kaj in zato je v Romuniji zdaj v teku tudi sodni postopek na to temo. Sestali ste se tudi z eh, vrhovnim tožilcem, tako da tu vlada popolna transparentnost, ampak seveda se je treba držati tudi določenih eh, meja glede tega, kaj se lahko pove o pravosodnem postopku, ki je v teku. Ker ti dejstvo je, da ne želimo zgolj obtoževati, ampak želimo priti do resnice in to seveda zahteva določeno ravnovesje pri našem delu. Kar pa zadeva raziskavo, ki ste jo predstavili, to je zelo zanimivo po mojem mnenju, ampak kot so kolegi dejali, tudi jaz menim, da izhajate iz predpostavke, v bistvu, da imate dokaze, ki pa uradno še niso. Dokazani. Tako da menimo, da morajo pristojni organi nadaljevati s pravosodnim postopkom, uh, eh, jim zagotoviti polno podporo, ne pa da jih samo obtožujemo. Potem pa, seveda, če bomo ugotovili, da je kdo v Romuniji za to odgovoren, bo ta oseba najverjetneje potem tudi obsojena. Ampak eh, dokler se to ne zgodi, pa mislim, da je pomembno biti kar se da pošten in uh, obravnavati dejstva takšne, kot so. Kajti, kot rečeno, še enkrat v poročilu Ameriškega senata ni omembe Romunije in tudi mene bi zelo, zelo zanimalo, ali obstaja kakšen dokaz eh, o tem, kar ste vi predstavili kot resnico. Hvala. Ja, še nekaj časa za odgovor bi vendarle rad prihranil. No in še zadnji izvrst poslancev. Izvolite. Hvala lepa. Strinjam se z gospo Intfeld in z gospodom Koeljom. Nekaznovanost bi bilo najhujše, kar bi se lahko sedaj zgodilo. To bi omejilo verodostojnost naših institucij in eh, vrednot, na katerih temelji pravna država. Uh, Eh, prav tako ne smemo biti strahopetni. Če smo prišli do te točke po desetih letih, moramo sedaj nadaljevati pot. Pri političnem delu je treba um, iz tega potegniti določene posledice. Zanima me, ali nameravate organizirati še kakšno misijo v imenu odbora Libe, da bi lahko iz prve roke preverili vse te informacije, ugotovitve. Uh, No, jaz se zauzemam za to in čestitam vsem tistim kolegom, ki so v zadnjih letih eh, sodelovali pri iskanju resnice. To je nujno potrebno zato, da ne bomo še naprej izpadli tako zlagani in dekadentni. Uh, Hvala lepa, zdaj pa kar takoj prehajamo na odgovore. Zelo že zamujamo, ampak vendarle se mi je zdelo pomembno da imajo kolegi možnost, da povedo, kar povedati morajo, tako da sem bil tu nekoliko bolj fleksibilen. Zelo pomembno je, da damo kolegom možnost, da povedo to, kar so želeli povedati. Tako, zdaj pa bi dal čas za govor nazaj našim gostom bi lahko morda vi, profesor Gade, govorili v imenu obeh. Vem, da pet minut ni dovolj, ampak eh, začnimo tako, pa bomo videli potem, kam pridemo. Hvala lepa, Klod. Hvala vsem za zelo zanimive pripombe. Dve zadevi bi rada povedala v odziv na nekatere kritike, ki so bile tu izrečene na račun poročila. Najprej, ali smo pošteni do tistih držav članic, ki se kritizirajo. Tu bi vas oprzila, opozorila na enega od dokazov, ki ga Evropsko sodišče za človekove pravice dojema kot eh, ustreznega, zato da ga je vključila, vključila v sodbo, v primeru Alnaširi. Namreč, kako je policija prišla do obveščevalne službe na Polskem, s katero je sodelovala in s katero se je pogovarjala in dogovorila za eh, odprtje tega prekritega centra za izvajanje letov in tako naprej. No in dokaz, ki ga je sodišče za človekove pravice vključilo v svojo sodbo, je naslednji. Cija je izredno izbrala polsko vojaško obveščevalno službo, ker je bila to edina obveščevalna služba na polskem brez demokratičnega nadzora. To mislim, da jasno kaže na naše težave, ki jih eh, imamo s demokracijo. Pripravili smo namreč pregled vaših obveščevalnih služb v našem dokumentu in neprimerno je, ko bližnji pomemben demokratični zaveznik skuša zaobiti demokratično odgovornost. To ni v nobeno pomoč nam v Evropski uniji in mislim, da se moramo takšnemu problemu, koliko se da, upreti. Potem pa je primer izpred 20 let, primer eh, problema z Ministrstvom za notranje zadeve eno od držav članic in v zvezi z grožnjo terorizma je skupina znotraj ene obveščevalnih služb v demokratični državi, ki zelo ceni svojo demokracijo, dovolila smrtnemu vodu, da je začel delovati v tej članici EU. Ko so te informacije prišle v javnost, je potem prišlo do menjave vlade. Socialistična vlada je izgubila uh, volitve in uh, toživstvo je potem uložilo ovadbe proti posameznikom, tudi ministrom za notranje, ministr za notranje eh, zadeve, ki je bil obveščen, vendar je dejal, da ni dejansko vedel, zakaj je šlo. Veliko je bilo zaprtih, vključno z ministrom za notranje zadeve, ki je bil odgovoren. Ta država zelo ceni svojo demokracijo in vladavino prava in ta država seveda je Španija. Ja, že dolgo leta se poznava za Elfred Gelt in eh, pripričan sem, da bi vam lahko povedala še veliko več, ampak hvala eh, bi se ji zahvalil za njeno, njeno poročilo, za njeno delo in eh, tudi za preteklo delo in sodelovanje z našim odborom. Eva želi naslednja. Ja, mislim, da se velja apsolutno pokloniti dejstvu, da so nas eh, romunske oblasti sprejele. Ministr za zunanje zadeve pač eh, z nami ni utegnil imeti stanka, kar je bil v Bruslju, to je dejstvo. Ne moram pa skrivati tega, da me zelo moti dejstvo, da so ljudje, s katerimi sem se sestala, mnenja, da ni potrebno niti preučiti vseh tistih eh, trditev, ki jih toliko ljudi podaja že leta in leta in da v desetih minutah eh, na nek način odbijajo vse obtožbe. In vedno, dokler poročilo Feinstein ne bo objavljeno, bodo vsa imena zanikali. In dejstvo je, da tu tvegajo pred očmi zgodovine, da so ljudje, ki niso bili odgovorni za kakršne koli teroristične eh, napade, vendarle na ta način eh, prijeli in eh, z njimi ravnali, kot so dejstvo pa je, da so američani zdaj prekinili ta dogovor o molku in da to lahko zdaj spregovorijo ljudje. In vsi tisti, ki niste prepričani v moč teh dokazov in ki mislite, da jih lahko kar takole odšvrknete, ker je to nekaj, na kar so nas opozorili eh, profesori, ljudje, ki delajo na verzah in novinari, ki so svoje življenja resnično poverili našim, našim življenjem, naši varnosti, naši demokracije in zato gospa Manesko res prosim, sedite se z menoj in z gospodom Blekom, da vam pokažemo vsa tiste letala, ki so pristajala v Bukarešti, ko so prihajala iz Maroka na poti v Kabul. Morda bo to vendarle naredilo vtis na vas in uh, preprečili, da ne boste tudi vi na koncu ujeti v to zanko prikrivanja teh operacij. Hvala lepa, Eva. Hvala tudi za jedrnat odgovor. Še je gospod Black. Hvala lepa tudi jaz, mi je drnat. Par pripomp. Najprej, kar zadeva to, da na polskem oblasti niso mogli izvesti preiskave, ker američani niso hoteli sodelovati. Ja, jasno je, da američani noče sodelovati, ampak vendar le menim, da Polska itak ima že vse informacije, ki jih potrebuje. Mislim, da je edino logično in prav, da Polska ima evidence delovanja svojih eh, obveščevalnih služb, da tožilci to imajo seveda gre za tajne dokumente, če takšnih eh, evidenc ne bi bilo, potem seveda tudi ni potrebe potem, da je karkoli označeno z neko stopno tajnosti. Mislim, da je dovolj informacij na polskem, da lahko sami upravijo preiskavo, ne da bi se bilo potrebno zanašati na ZDA za pomoč, eh, ki je nikoli ne bo. Par konkretnih vprašanj je bilo strani gospoda Lopesa Gvilarja. glede števila ljudi, ki niso imeli nobene zveze s terorizmom, na, ta, na to je težko odgovoriti. Zakaj? Zato, ker če tudi poročilo senata navaja 26 takšnih oseb po podatkih CIE same, je jasno, da seveda ne vemo, kakšna je sploh definicija CIE v vsakem primeru kot drugo. Moramo upoštevati, da od 119 ljudi imenovanih v tem poročilu, približno tretjina ni nikjer več v nobenem dokumentu, tako da o tem ne moramo nič reči. To poročilo je zgolj povzetek, gre za nekakšen eh, povzetek 6000 eh, strani dolgega tajnega poročila in v tem tajnem poročilu imamo kot nekako poglavje o vsakem posamezniku. Tega v tem povzetku ni, imamo samo tiste, ki so se jih odločili omenjati. Ampak eden od tistih, eh, ki so ga več dni držali budnega, dokler ni prišel v stanje prestrašenih eh, halucinacij, kot je to imenoval njegov agencije, to je bil človek, ki so ga držali v Romuniji, oziroma ki so ga držali v Romuniji, ki mi ni imel nobene zveze s terorizmom in potem so ga izpustili. Na druga vprašanja bo težko odgovoriti, v vsakem primeru morda ne vemo, koliko v vsaki državi je bilo znanja in vedenja o teh dogajanjih. Na polskem seveda je takratni predsednik eh, in takratni premije eh, sta oba javno dejala, da sta vedela za to. V Romuniji je, bilo do nekaj, je prišlo do nekakšnega priznanja, potem pa se je to umaknilo. V Litvi je predsednik Adamkos jasno povedal, da o tem ni vedel nič po drugi strani pa vsaj iz poročila senata izhaja, da je v večini primerov kar nekaj ljudi vedelo za vse skupaj. Vemo, da komunikacijo med ameriškim znanjem ministrstvom in eh, uradniki v obenih državah na to temo, tako da ni možno, da o tem ne bi vedeli. Glede denarja, ja, iz poročila je jasno, da so vsaki izmed teh držav izplačali denar. Romunija je prejela več kot 8 milijonov dolarjev, ne vemo, kakšni so točni zneski za druge države, čeprav določene, točne govorice so. V, nekaj, nekaj, v enem primeru so to menili kot veliko kartonsko škatlo denarja. Zdaj, kam je ta denar šel, komu je šel, zakaj, hm, CIA je temu rekla subvencija za partnerstvo, pa si mislite, kar hočete. In še zadnja stvar. Ja, lahko se tu zdaj prerekamo o tem, kaj beseda dokaz pomeni, v kakšnem kontekstu, ampak gledajte, na koncu koncev ni nobene realnosti, v kateri tega skritega centra ne bi bilo v Romuniji. Jasno je, da je to v Romuniji. Ko pogledamo datume, ko se je to dogajalo, ko pogledamo lete, ko pogledamo pogodbe, ko pogledamo fakture, ko pogledamo procese okrog vsega skupaj, pridemo do zaključka, kot sem skušal jasno povedati v svoji predstavitvi danes, da bi morali živeti v res nekem eh, čudnem univerzumu, da se to ni, da bi prišli do zaključka, da se to ni dogajalo v Romuniji in to je, mislim, da stotstotno jasno in tu ni nobenega, nobenega dvoma. Hvala, gospod Black. Hvala tudi vsem za odlične prispevke. Hvala lepa, kolegi. Tako, zdaj pa gremo kar takoj naprej na naslednji sklop govornikov. Helen Duffy žal danes ne more biti tu, tako da bi prosil, če se lahko govorniki tu zamenjajo na govorici. No, bi pa samo rad povedal, da smo govorili tudi o deležnikih in tu bi se rad zahvalil predvsem nevladnim organizacijam, ki so bile tu vključene, še posebej v okviru prve preiskave in potem tudi po poročilu Feinstein. In slišali bomo tudi strani Open Society Justice Initiative. um, we proceed with our second panel, and I'd like to welcome our first guest. Kolegi, nadaljujemo z drugim panelom. Pozdravljam Armanda Spatara, glavni preiskovalni sodnik v Torinu in zelo znan kot eh, namestnik eh, javnega tožilca v Milanu. Um, ukvarja se predvsem z primerom, ki je povezan z ugrabitvijo Abu Amarja. Gospod pa daro veliko veselje mi je, da ste danes z nami. Sono onorato del vostro invito, sono felice di essere. Hvala lepa za povabilo, veseli me, da sem lahko še enkrat tu v Evropskem eh, parlamentu. 15 minut, ki jih imam na voljo, zahteva seveda določene odločitve o tem, kaj bom omenjal. Večkrat sem že govoril o primeru Diabo Martu v parlamentu. Tudi o tem so tudi govorili že v posebnem odboru, ki ga je vodil gospod eh, Koeljo in eh, verjetno bi bilo smiselno to gradivo pogledati skupaj z vsemi dopolnitvami. Zdaj, kar zadeva to, ta primer Abu Omar. Tu je nekaj manjših eh, napak v sociologičnem poročilu odbora Libe. Obsojeni američani eh, so po številu, njih, njih je po številu 26, ne 22, kot je bilo zapisano. Pet od teh eh, je diplomatov, namreč eh, vrhovno sodišče ZDA je zavrnilo tezo, ki bi jo lahko uveljavili in sicer diplomatsko imuniteto. Prav tako je prišlo do obsodbe enega italijanskega državljana, karabinjerja, ki je tudi priznal, da je sodeloval pri ugrabitvi. Prav tako je prišlo do obsodbe dveh pripadnikov tajnih služb in pa tudi enega novinarja, ki ni delal ravno tako kot gospod Crofton Black. No in za italijane, člane obveščevalnih služb. Je bilo več nasprotujočih si sodb, no, ampak na koncu je prizivno sodišče v Milanu te posameznike obsodilo, torej vodijo službe na celo daljšo kazen kot američani. Pet eh, pripadnikov obveščevalne službe so tudi obsodili, ampak zaradi državnih eh, državne tajne, ki jo je neka druga vlada prilepila na ta primer, je ustavno sodišče potem sklenilo, da do, tega, do te obsodbe ne more priti in kasacijsko sodišče je potem tudi si dovolilo zelo uh, jasno kritizirati ustavno sodišče. Skratka, gre za jasno, jasno razkorak med ZDA 26 pravno močno obsojenih in pa potem eh, pripadniki tajne službe Sizmi, pa niso bili obsojeni, ker je sodišče eh, reklo, da ne more izdati sodbe zaradi tega, ker gre za državno skrivnost. No, ravno kar zadeva to državno skrivnost, državno tajno, to je nekaj, kar mislim, da je koristno za vse, kajti to je bistvo mojega nastopa tu ne gre za to, da je državna tajna nekaj nespremljivega. Eh, tudi demokracija seveda zahteva zagotavljanje varnosti države in institucij. Ampak problem je zloraba tega instituta in pomankanje učinkovitega nadzora, političnega in tudi sodnega. Z vidika evropskega državljana pa lahko povem to, kaj bi pričakoval od parlamenta. Evropskega parlamenta, ki je resnično tu opravil odlično delo. Naj spomnim tudi na to, da je bil Abu Omar potem dokončno obsojen za teroristična dejanja in sicer na šest let zaporne kazni. In eh, če ga ne bi ugrabili, bi bil v zaporu. In verjetno tam tudi že zaključil svojo kazen. Torej, državna tajna mora biti legitimno uporabljena tudi v demokraciji. Torej potrebujemo neko ravnovesje med eh, pravosodjem, ki mora ugotavljati odgovornost in seveda potem tudi pomenom varnosti, eh, čemu je namenjena državna tajna. Dejstvo pa je, da gre tu za neko jasno fiziološko stanje napetosti med eh, izvršilno oblastjo in sodno oblastjo. V Italiji imamo eh, zelo uh, uh, jasno zakonodajo iz leta 2007, mm, ki vključuje dva organa, dve agencije, kajti kot veste v Italiji se reforma odvija predvsem z preimenovanjem organov. Torej, zdaj so to agencije in tu gre tudi za posebne eh, naloge, ki jim poverja status državne eh, tajne predsednik vlade. In tu je jasna definicija. Državna tajna lahko zadeva eh, dokumente, obveščevalne podatke ali druge elemente, ki lahko vplivajo na varnost republike in temeljne ustavne ureditve, neodvisnost države od drugih držav in priprave vojaške obrambe države. Eh, trajanje kritja z državno tajno je 15 do 30 let, če gre za dogovor z drugimi državami, pa v skladu z tem sporazumom. To torej pomeni, da se je državna tajna zdaj razširila tudi na administrativne akte. Ko je bil potrjen ta zakon v 2007, je bilo izključeno to, da naj bi tudi ekonomske interese vključili sem, ampak predsednik eh, Prodi je potem izdal dekret, po katerem lahko za državno tajno označimo tudi določene ekonomske interese. Torej, zakon nekaj ne dovoljuje, ampak predsednik republike, predsednik to potem eh, dovoli skozi stranska vrata z dekretom. Pomemben je nadzor, smo rekli. No, mi v Italiji imamo dve obliki nadzora, politično in pravosodno. Politični nadzor zagotavlja parlamentarni odbor, sestavljen pol-pol iz opozicije in koalicije, predseduje mu predstavnik opozicije, imenuje se Kopasis ta odbor in vsakičko se državna tajna mm, znajde pred sodiščem, ima odbor Kopasir, torej potrebo po odločanju. Dejstvo je, da ne more eh, ta odbor umakniti eh, te oznake, lahko pa na to povzroji parlament. No, pravosodni nadzor pa vrši ustavno sodišče, torej ko eh, tožilstvo zahteva, da se uporabijo določeni dokumenti, ki nosijo znako mm, državna tajna, potem o tem odloča ustavno eh, sodišče in enako velja tudi za vlado, ki se potem vrna ustavno sodišče, ko želi uporabiti institut državne tajne. No, prijatelji, v Italiji je državna tajna v primeru Abu Omar bila uporabljena Prodjevi, Brezkonjevi, Montjevi, eh, Letini in celo zdaj Varencijevi vladi. Vse vlade od takrat uporabljajo oznako državna tajna na, na, teh, eh, na tem primeru. Eh, prišlo je do nekega procesa, ki je potem končal na sodišču v Peruđi, ampak vendarle je tudi, kar zadeva ta proces, je Rencijeva vlada Eh, tudi v tem procesu je uveljavljala državno tajno. Torej, ko gre za izjave, dokumente, eh, eh, telefonske posnetke in tako naprej, vse te zadeve so postale že praktično farsične. Morate vedeti, da je državna tajna zdaj tudi na tistih procesih, kjer gre za korupcijo in tako naprej. Tu mislim, da na srečo ne gre za državno varnost. Politični nadzor odbora pa je zdaj nekako v nevarnosti, tudi zato, ker sta bila dva od prvih predsednikov tega odbora, podpredsednika eh, vlade v prodive vladi, ko je bil uveljavljen ta sistem. Torej, to, kar sem dejal, pomeni, da zakonodajo imamo, tudi v Italiji imamo odličen zakon, ampak potem Mm, ni dovolj političnega nadzora, ni dovolj pravosodnega nadzora in v Italiji se je zgodilo to, da je z zadnjim konfliktom eh, z vlado Montija in Lete ustavno sodišče dejalo, da v imenu državne varnosti praktično v, to pomeni, da je vse skupaj pade v ta koš. In zato je kasacijsko sodišče potem zaključilo, Eh, postopek s hudo kritiko ustavnega sodišča, tako da imamo zdaj tudi hudo polemiko med kasacijskim in ustavnim sodiščem. Študija, ki je bila pripravljena prej, je po, man, po mojem mnenju izjemnega pomena in zato bi pozval Evropski parlament, da to prevede v, v vse jezike, kajti tu gre res za izredno pomembno delo in kot rečeno, vključuje določene netočnosti glede primera Abu Omar in lahko vam posredujem podatke, da boste to lahko popravili. Zdi pa se mi pomembno, da se tudi zgodovinsko natančno opredeli vse tisto, kar je bilo tu zapisano. Prej smo slišali, gospa eh, Gomez, eh, to, kar je dejal Desusa. Mi smo obtožili vsa vodstva, italijanskih obveščevalnih služb, tudi predsednika ministrskega sveta in eh, tudi eh, celotnega političnega ustroja. Jaz sem eh, sodnik, nisem zgodovina, nisem politik, tako da tu ne gre za to, kdo je pomemben, kdo ni, ampak kdo je kriv. No, ko smo torej preučevali to študijo odbora Libe, tu lahko povem, da je pomembno izpostaviti pomankanje sodelovanja z drugi bi eh, pravosodnimi sistemi, ko gre za pravno pomoč, ko gre za eh, izročitev in tako naprej. In v poročilu Feinstein je zanimivo, tam je tudi nekaj zelo čudnega, ko gre za javnost. Kako to, da niso bili objavljeni podatki v primeru Abomar? Verjetno ne zato, ker je tam 26 let obsojenih. Eh, američanov, to so zdaj pravnomočne obsodbe. In mimo grede v Italiji je zdaj tudi že prišlo do več prošnje za pomilostitev. No, mislim, da je dejstvo, da v primeru Feinstein oziroma o poročilu Feinstein ne govorijo. Eh, predstavlja dejstvo, ki velja tudi v Italiji. Zdaj prehajam na konec. Odbor Libe je analiziral vse predhodne študije in resolucije in popolnoma se lahko strinjam s tem, kar je dela gospa Intfeld in gospod Kojljo. Namreč, da je zdaj prišel trenutek in tu zdaj govorim kot državljan, prišel je čas, da zahtevamo tudi kaj drugega od Evropskega parlamenta. In eh, mislim, da je parlament upravil odlično delo. In naj, naj razložim, zakaj gre. Jaz sem preštel 18 eh, različnih rezolucij, uradnih dokumentov Evropskega parlamenta, komisije eh, in Evropskega sveta, eh, sveta Evrope, pardon. In svet Evrope je 34 krat tudi citiral stališče Evropskega parlamenta. Potem, kot vemo, je tudi Evropsko sodišče za človekove pravice pred temi meseci eh, zaključilo zaslišanje in bomo videli, kako bodo razsodili. In eh, zdaj je že deset let menilo, odkar je Washington Post razkril dejstvo, da je CIA v tajnih zaporih zasliševala pripadnike Al-Kaide. No in že v poročilu FAVA, eh, tega začasnega odbora, je bilo govora o tem, da je potrebno predvideti nek mehanizem na podlagi člena 7 PDEU, torej mehanizem opozorila v primeru eh, grožnje in pa sankcije v primeru nespoštovanja temeljnih vrednot EU, ki so zapisane v členu 2. To je torej zapisano v tej resoluciji, eh, ki jo je mm, pripravil Dick Martin. In mislim, da je to treba razumeti tudi v luči nedavne sodbe sporazum o varnem pristalu. In tu ne prihaja do teh premikov na protinji steni zaradi sodnikov. Ne. Dejstvo je, da to Ta sodba jasno kaže, da so določene pravice, ki jih ne v, naslo, ne v imenu ekonomskih interesov, ne v imenu varnosti, ne v imenu internih eh, interesov, o katerih eh, se vedno zelo rado govori, eh, da je dovolj torej tišine o mučenih, o državnih tajnah. In to je, mislim, da tisto, kar se več čas ponavlja, da pač določene meje ne moremo prečkati. Tako zaključujem, predsednik. Italijanske vlade, pet eh, italijanskih eh, zaprtih vlad, je v primeru Abu Omar uporabilo institut državne tajne in se tudi obrnili na ustavno sodišče, da naj prekine preiskavo po vaši preiskavi, po eh, poročilu Svete Evrope. Torej, Evropski parlament je bil kot nekakšna Kassandra in jaz eh, kot evropski eh, državljan bi bil pomirjen, eh, če se je parlament zdaj ne bi ustavil, ampak če nadaljuje z delom, kajti pomembno je, da se zdaj naredijo še novi koraki v smer tega, kar državljani pričakujejo. In ne gre za primat neke institucije nad drugo seveda so določene količine napetosti mm, mm, med institucijami, ampak dejstvo je, da potrebujemo Evropski parlament, ki ne bo šibak, ampak ki bo močnejši in ki bo lahko varoval pravice državljanov, ki so ga eh, izvolili. Konvencija o prepovedi mučenja je bila večkrat tu omenjena in to ni nekaj, kar. Uh, se naučimo na pamet ali obesimo na zid. Če pogledamo resolucijo iz 11. februarja 2015, pravi, da nalaga predsedniku, da naj to resolucijo posreduje v svetu in eh, komisiji. Ne samo zato, da bodo to prebrali, ampak da se bodo aktivirali določeni mehanizmi. In zato je treba jasno povedati, kdo je kršil pravice, temeljne pravice, mora za to tudi odsedeti svojo eh, kazen. In eh, dovolite mi še to. Pomembno bi bilo, da pride do večje doslednosti med tem, kar se počne tu v Evropskem parlamentu eh, in tudi v državah članicah. Tam so parlamentarci tiho. Spomnimo se Klaudija Fava, Eh, to je oseba, ki je govoril iste stvari v Italiji in v Evropi. In mm, redko prihajajo v svojem Evropski parlament poročati o tem. Zaključujem s tem, kar je včeraj dejal predsednik Matarela, ko je spregovoril pred eh, italijanskimi poslanci v Evropskem parlamentu. Glas Evrope mora biti jasen in izrekati mora besede eh, miru, svobode, eh, spoštovanja in eh, vladavine prava. To so razlogi, zakaj je naš kontinent oaza miru, v katero prihajajo ljudje iz drugih koncev sveta. In temu ne smemo kloniti tudi v primeru begunskega uh, vala in podobno. Pomislimo na neumnosti nekaterih preiskovalcev v zvezi z PNR. PNR ne služi ničemor, to krši pravice državljanov in zato upam, da boste vi tisti, ki boste to zastavo nosili naprej, da boste šli naprej in se nikoli ustavili in tu še zadnja beseda verjamemo v vas, ampak eh, mislim, da moramo narediti korak dlje eh, in upamo, da se bodo aktivirali tudi pristojni organi, ki bodo zagotovili, da bodo tudi državni organi, ki so odgovorni za to odgovarjali in če so nujne sankcije, da se tudi te sankcije sprejmejo. Ki do skusa zelo spora tudi kvatro minut. Ja, se opravičujem, vidim, da sem presegel predviden čas za 4 minute. Um, Hvala, gospod Pataro, za to strastno predstavitev. Govorili ste ne samo o primeru Abu Omarja, ampak ste predstavili celotne okoliščine. Govorili ste o različnih poročilih, o preiskavi, ki jo je vodil gospod Koeljo. Um, Nekako ste govorili tudi o tem, kakšne so naše odgovornosti. Skratka, vaša predstavitev nam je bila v veliko, nam bo v veliko pomoč. Tako, nažalost, profesorica Dafi se ni mogla udeležiti predstavitve, odpovedala je v zadnjem trenutku, tako da dajem besedo zadnji govornici, Amrit Sink, eh, ki eh, je višja pravnica v Open Society Justice Initiative um, in bo govorila o vprašanjih nacionalne varnosti, boja proti mučanju in tako naprej. Hvala lepa, veliko veselje mi je, da lahko danes spregovorim pred vami. Ta predstavitev, to predstavitev gre pozdraviti, upamo, da bo Evropski parlament nadaljeval z svojimi prizadevanji za spodbujanje odgovornosti in sodelovanja pri preiskavi nezakonitih programov pridrževanja, ki ga je vodila CIA na evropskih tleh. Naj povem, da sem eh, se s to zadevo ukvarjala tako z vidika ZDA, kakor tudi z evropskega vidika. S tem se ukvarjam od leta 2001 in sem avtorica poročila, ki se imenuje Globalizacija mučenja. Ta, to poročilo našteva, katere vlade so sodelovale z CIO pri njenem programu nezakonitega prideževanja. E, prav tako sem bila svetovalka gospodu Našrju e, v njegovem sojenju pred Evropskim sodiščem za človekove pravice svetovala sem mu pri tem primeru, ko je tožil Polsko. Takrat je sodišče za človekove pravice 24. Eh, julija lansko leto sprejela, sprejelo to zgodovinsko sodbo in svetovala sem gospodu Alnašarju tudi pri postopkih, ki trenutno potekajo proti Romuniji. Kako so povedali že govorniki v prejšnjem panelu, Je seveda jasno, da so sodbe, ki potekajo eh, v zvezi z Romunijo in Polsko, del iste zgodbe in del iste pravne infrastrukture. Ko gre za analizo dejancije v Evropi. Torej imamo dve zgodovinski sodbi Evropskega sodišča za človekove pravice, eh, sodbo proti Makedoniji in pa dve sodbi eh, proti Polski. Polska in Makedonija sta bili spoznani za krive, ko gre za njihovo sodelovanje pri izvajanju operacij skrivnega pridržanja eh, agencije CIA. Ti dve sodbi sta izredno pomembni, sta precedenčnega pomena, prepovedujeta sodelovanje evropskih držav v teh nezakonitih operacijah. Vendar pa ostajajo odprta številna vprašanja v zvezi z tem, v kolikšni meri bodo države, spoštova, bodo države spoštovale to sodbo, torej v kolikšni meri bosta Poljska in Makedonija izvedle učinkovito preiskavo, ki jo zahteva sodba sodišča tako v primeru Makedonije, kakor tudi v primeru Polske, pristojne vlade niso uspele izvesti učinkovitih in temeljitih preiskav, kot jih zahteva konvencija za boj proti mučanju. Torej, ne glede na sodbe, še vedno obstajajo odprta resna vprašanja in dvomi o izvajanju teh sodb. No, marca leta 2015 je odbor ministrov sveta Evrope izrazil globoko skrb v zvezi z okoliščinami, v katerih živi gospod Alnašari. Trenutno je pridržan v Guantanamo Bayu, eh, grozi mu eh, sojanje pred vojaškim tribunalom in celo smrtna kazen. Želim vas opozoriti na to, da ti primeri skrivnega pridrževanja nimajo praviti samo s tretjim členom Evropske konvencije o mučenju, ampak um, zadevajo tudi drugi člen Evropske konvencije o smrtni kazni. Um, v primeru gospoda Elnašrija je Evropsko sodišče za človekove pravice ugotovilo, da je prišlo do kršitve tega drugega člena, kajti Poljska je pomagala ZDA pri prevozu gospoda Elnašrija. Al-Nashrija v ZDA, kjer je soočen za grožnjo smrtne kazni. E, podobno se je zgodilo tudi v primeru sojenja, ki trenutno poteka proti Romuniji. Ne samo, ko gre za mučenje na evropskih tleh, ampak ko gre za pomoč romunske vlade pri prevozu teh osumljencev iz romunskega teritorija v ZDA. Ti primeri so izredno občutljivi. Eh, apeliram na Evropski parlament naj tesno spremljajo razvoj teh primerov. Gre za hude kršitve evropskih konvencij in mednarodnega prava. Naj spregovorim še o poročilu Senata. Kot so povedali že govorniki v prejšnjem panelu, je bilo brez dvoma ugotovljeno, da je obstajal nezakoniti center za pridržanje v Napolskem, da je obstajal takšen center tudi v Romuniji in a, uh, tudi v Litvi. On kraj vsakega dvoma. No, to ni samo dejstvo, ki so ga potrdili novinarji. To je potrdilo tudi poročilo Marti in pa večkratne izjave komisarja Sveta Evrope za človekove pravice, to izjavi tudi gospod Hamaberg, ki je marca 2012 predal dosje, eh, ki je vseboval dokaze o skrivnem eh, centru za pridržanje v Romuniji, to je predal romunskemu javnemu toživcu in na to ni dobil nobenega odgovora. naj zastavim to, kar je povedala gospa Eva Žoli v širši kontekst romunskega prekrivanja in zanikanja. Ugotovljeno je že bilo, da, je, da so romunske oblasti ustrajno zanikale obstoj centra za pridržanje v upravljanju CIE, in še naprej to zanikajo, kljub številnim dokazom, ki jih je zbral ameriški senat, senator Martens, eh, svet Evrope. Romunske oblasti še vedno ustrajno tajijo, eh, zanikajo in spričo vseh teh dokazov to preprosto ni več verodostojno. to ustrajno zanikanje kaže na to, da eh, Romunija ni pokazala dovolj volje za, izvaja, za izvedbo temeljite preiskave. To se je zdelo sodišču bistvena oteževalna okoliščina. Gre za dolgotrajno, konstantno oviranje takšne preiskave. Dejstvo, da je v Romuniji obstajal nezakoniti zapor CIE, je ugotovil že Washington Post in pa Human Rights Watch leta 2005. Če si ogledate prakso romunske vlade, torej strajno zanikanje od takrat, lahko pridete do samo enega zaključka. Preprosto ni politične volje za to, da bi bila izvedena temeljita in učinkovita preiskava teh dejanj. In uh, preostane nam samo to, da na podlagi sodbe v primeru Elnaše proti Polski um, ehm, sklepamo, da je tudi Romunija kršila iste zakone in pa konvencije. Um, te ugotovitve o nezakonitem ravnanju Romunije eh, Torej, o tem pričajo tako prej omenjena poročila, kakor tudi pričevanja senatorja Martija in uh, drugi dokazi. Uh, Torej, naj vas spomnim na to, da je ta sodba bila objavljena julija 2014, preden je bilo objavljeno poročilo ameriškega senata. Sedaj zagotovo vemo, da poročilo senata potrjuje, da se je center za pridržanje CIE v Romuniji odprl leta 2003, zaprt je bil 2005. in uh, kakor uh, je težko zamisliti, da je na Polskem obstajal skrivni zapor, ne da bi kdorkoli vedel za to, je to enako malo verjetno v primeru Romunije. Poročilo navaja, da je Romunija sklenila dogovor z ZDA o tem, da bo gostila skrivni zapor CIE. Prav tako poročilo navaja, da je vlada ZDA plačala velik znesek denarja v znesku 8 milijonov evrov romunskim oblastem. Če bi bilo res, da rumunske oblasti o tem niso vedeli ničesar, kako lahko potem poročilo omenja takšen dogovor? Kako je možno, da poročilo senata navaja te velike vsote denarja, ki bi jih naj dobile rumunske oblasti? To odpira zelo resna vprašanja. O tem, kaj pravzaprav počnejo pri preiskavi, ki trenutno poteka v Romuniji. Ehm, torej, najprej Evropsko središče zahteva, da je. potrebna Mm, kazenska preiskava za to, da bi izpolnili zahteve iz tretjega člena konvencije. Ta kazenska preiskava se ni začela vse dokler gospod El Nashri ni uložil formalne uh, tožbe leta 2003. Sodišče um, jasno nalaga države članici, da mora tudi sama preiskati takšne obtožbe. Že pred letom 2015 je Romunija vedela, da na svojem teritoriju gosti skrivni zapor, kajti že leta 2003 so sklenili takšen dogovor za ZDA. Tako da prav gotovo so določeni deli romunskih oblasti vedeli, da se to dogaja. Ne moremo si zamisliti, da bi bilo možno, da tega niso vedeli. Ob zaključku bi želela povdariti to, kar so izpostavili številni govorniki v tem in pa prejšnjem panelu. Uh, zelo veliko dokazov potrjuje eh, dejstvo, da so ostali skrivni zapori na Polskem, v Romuniji in pa v Litvi. In eh, obstajajo tudi dokazi za to, da so tudi številne druge države članice sodelovale z CIO, bodi si so dali na razpolago svoja stališča, svoje obveščevalne službe ali pa na kakšen drug način. Zato je nujno potrebno, da Evropski parlament še naprej spremlja eh, te preiskave, zato je treba zagotoviti vsa potrebna sredstva in človeške vire, zato da bomo lahko še naprej preiskovali te hude in obsežne kršitve človekovih pravic in mednarodnega prava. Hvala lepa. Sedaj pa dajemo besedo poslancem, ki bodo zastavljali vprašanja. Začel bo gospod Koeljo queria agradecer ao juiz Patar e ao Sr. Singh as intervenções que nos fizeram. Hvala lepa. Zahvaljujem se vsem govornikom za njihove predstavitve. Gospod Spataro ve, kako zelo občudujem njegovo delo. Njegova preiskava je predstavljala pravo prelomnico pri raziskavi dogodkov v Evrope. Številni eh, obžalujemo pomankanje parlamentarnih in pa sodnih preiskav. No, ampak gospod Spataro je dokazal, da obstajajo sodne posledice za tiste, ki kršijo zakone in kršijo človekove pravice in da nekaznovanost ne obstaja. Torej, eh, gospod Spataro nas je spomnil na to, da sredstva, da cilj ne upravičuje sredstev. Želel bi se navezati to, kar je povedal gospod Spataro. Strinjam se vsem, kar je povedal. Eh, je pa res, da se pogosto zanašamo na zunanje vire. Recimo zloraba um, oblasti. Eh, tukaj v številnih primerjih ne izvajamo zakonodaje, ki jo imamo na tem področju. Manjka nam doslednega, stalnega nadzora dela obveščevalnih služb. No seveda se tukaj pravila razlikujejo od države do države. Nekatere države imajo strezne nadzorne mehanizme, druge so ti samo navidezni, spet druge imajo sicer zakonodajo v nadzornih mehanizmih, pa kasneje ta zakonodaja ni izvajana. E, v nacionalni pristojnosti je odločitev, kako bi naj delovali ti uh, nadzorni mehanizmi. Zato bi morali poskrbeti za izmenjavo informacij. Imamo številne študije, ki primerjajo posamezne mehanizme med seboj. Če bi želeli iti dlje, pa bi to pomenilo, da presegamo svoje pristojnosti. Prav je, da sodniki želijo obraniti pravno državo, delovati morajo v pravnih okvirih in zato tudi poslanci ne moremo uh, presegati naše pristojnosti. Ne moramo preiskovati zadev, za katere nismo pristojni. Hvala lepa, gospa Gomeš. Hvala lepa. Tudi jaz občudujem delo, ki ga upravlja gospod Spataro v Italiji. To je bilo bistvenega pomena za to, da smo mi razumeli, kaj se pravzaprav dogaja. Zelo sem mu hvaležna, Kajti on je bil tisti, ki je opozoril na to, da je zloraba argumenta državne, varnost, eh, državne tajnosti eh, tukaj nespremljiv. Carlos Coelho je povedal, da ni naša naloga, da odločamo o nadzornih mehanizmih. Je pa naša naloga to, da našim državam uh, povemo, da se sklicujejo na državno tajno, zato da, bi, da jim ne bi bilo treba prevzeti odgovornost, zato da bi zaščitili uh, visoke politike in pa obveščevalne službe, ki so sodelovali pri m, mm, programih ugrabitev in mučenja. To je naša naloga. In uh, Tega bi se morali naučiti iz te predstavitve. To se dogaja v Italiji in to se dogaja tudi v drugih državah. Romunija. Mi dva s Karosom Koeljem sva obiskala Romunijo že leta 2007 in uh, od tam sva se vrnila ponoma prepričana, da romunske oblasti lažejo. Nekateri so nam v obraz trdili, da takšni centri niso obstajali. In našla sva vseeno člana obveščevalne službe, ki je potrdil, da je prihajalo do teh čudnih letih in da je nekje deloval tudi skrivni centr za pridržanje. Romuniji v Romuniji, tudi v, znotraj parlamenta, še naprej zanikajo, kaj se je dogajalo. Zato jih moramo poklicati k odgovornosti. Naj se vrnem k moji državi, k portugalski. To je zelo pomembno, kaj ti ena izmed govornice govorila o tem, um, kako so na polskem izbrali predvsem eh, tiste vojaške centre, ki so bili znani potem, da ne prevzemajo odgovornosti. No, na portugalskem imamo seznam letališč, letalskih poletov, ki so potekali preko portugalske in to zavednostjo vojaških služb, to so bili tudi vojaški leti. To pomeni polno sodelovanje, ne samo na strani obveščevalnih služb, ampak so sodelovali tudi vojaške sile in to je zelo resna kršitev. Jaz sem morala uh, eh, zato nasprotovati uh, moji lastni vladi, uh, ker sem jih obtožila, da so lagali, zato da so prikrili te dogodke. To je zelo huda kršitev in uh, ne moremo se še naprej uh, pretvarjati, uh, da to preprosto ni obstajalo. Hvala lepa. No, število govornikov se je nekoliko povečalo.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 preko teh zaporov. Ampak eh, problem je v tem, da mi nekako površinsko zdaj obravnavamo možnosti in pristojnosti vlad. Kajti, če vzamemo mm, v obzir dejstvo, da smo na polskem leta 2002 uvedli neodvisno doživljstvo kajti prej je bil ministr za pravosodje obenem vrhovni tožilec. Zdaj pa je to popolnoma neodvisna institucija in sedanja vlada tudi ni najbolj zadovoljna z delovanjem institucije. No, ampak eh, treba je vedeti, koliko možnosti ima sploh politiki mm, za vplivanje na delovanja tožilstva. In imam vprašanje tudi za gospoda Spatara. Ali se vam zdi, da je dobro, da je toživstvo popolnoma neodvisno od eh, politike ali ne? Ravno ta eh, ločnica namreč pomeni, da mi nimamo ravno največjega vpliva na to, kar se dogaja v toživstvu. Drugo vprašanje je za gospod Singh. Kolikor vem, je Poljska obrala stališče do sodbe sodišča, najprej v primeru Al-Nashri, no, potem pa je, najprej se je pritožila, potem pa je plačala odškodnino v višini, ne vem, 100 tisoč evrov nekaj takega. In moje vprašanje je zdaj, ali je dejansko plačala to odškodnino ali ne, vi ste, vi ste njegova svetovalka. No in kolikor vem, je sodni postopek na polskem v teku zahteval gospod Al-Nashri, ampak kot rečeno, še ni zaključena zadeva. In potem imamo zopet eh, prvosodje v skladu z Montesquieuovo delitvijo oblasti, oblasti, sodstvo dela eh, na svoj način. Politiki imamo številne pomislike, da zadeve potekajo prepočasi, da učinek ni dovolj eh, hiter, pa vendar moram povedati, da v tem trenutku imamo pravosodno, eh, pravosodje, imamo sodišča, imamo tožilstvo, ki delajo na tem, na razjasnitvi teh vprašanj in mi politiki verjetno tudi ne bi smeli tu neposredno intervenirati, kajti na ta način bi kršili načelo neodvisnosti sodstva. Thank you. Thank you for being brief as well. Next is, uh... Hvala lepa. Gospod Vojt. Ja, danke, Vorsitzender. Hvala lepa, gospod predsednik. Moje vprašanje naslavljam na gospoda Spatarija. Rekli ste, da je že prišlo do pomilostitve enega izmed teh um, um, Mm, uradnikov, ki so bili udeleženi pri mučenju, 26 eh, jih je bilo. Zanima me, s kakšnimi razlogi lahko pomilostiš takšno osebo. No, v prvem delu panela smo že slišali, da se ameriški predsednik eh, zauzema za imuniteto vseh tistih, ki so sodelovali pri ugrabitvah eh, in mučenju. Zanima me, kako so te lahko te uh, uradnike obsodili v Italiji, kaj se je zgodilo, si bili tam prisotni uh, in ali so imeli možnost pritožbe. Hvala lepa, gospa Infeld. Uh, yes, ja, hvala, predsedajoči, zelo na kratko. Tudi jaz bi se zahvalila gospodu Spataru za vse upravljeno delo. Toliko let se ukvarja s tem, hvala tudi gospe Sin za njeno upravljeno delo. gospoda Stodarja bi vprašala o naslednjem. Najprej smo se pogovarjali o izročitvi agentov CIA, ki so bili obsojeni v Italiji in so sedaj v situaciji, ko bi dejansko lahko bili izpuščeni. Tu gre za velik premik in kaj me preseneča pri vsem tem? Evropska unija oziroma evropske države so veliko bolj voljni izročiti ljudi v ZDA kot obratno. Ali ni to nekaj, kar bi morali preučiti? Tudi sodniki bi morali to preučevati. Na nizozemskem smo imeli nedavni primer, to sem menila včeraj, ko je sodnik zavrnil izročitev mladeniča. ki so ga američani sumili deležbe pri teroristični dejavnosti rekoč, da ta mladenič ne bo deležen poštenega sojenja in mu tudi grozi smrtna kazen v ZDA. Ali je kaj govora med sodniki o tem, kako obravnavati zahteve izročitvi iz ZDA in obratno? Ali veste kaj o tem? So kakšni sodniki v ZDA, ki poznajo ta vprašanja? Potem drugo. Tu bi se navezala na poziv Ane Gomeš. Glede nas samih, kaj ti časih veliko govoričemo, potem pa je v praksi drugače. Jutri bo potekalo glasovanje nove resolucije glede vprašanj, ki jih obravnavamo danes. Potem vidim, da skupine, ki so zastopane, to pravzaprav ne bodo glasovali skladno s podanimi izjavami, ki smo jih slišali. Recimo, če si pogledam zakonodajo, ki jo sami sprejemamo, to ni skladno z izjavami, ki jih danes slišimo tu. Zanima me, ali bomo dosledni, sami seboj, z našimi načeli, z vrednotami, bomo to poštevali, bomo sprejemali zakonodajo, ki bo prestala test zakonitosti, ali pa bomo še vedno podajali politične izjave in bomo šli domov, bomo zadovoljni sami seboj, ampak še vedno pa bomo sprejemali takšno zakonodajo, ki ni sklada s tem, kar pravimo. Ne vem. Popovdne bomo glasovali. Mogoče bi morali pri tem glasovanju vsi preučiti lasno vest, da bi videli, kako glasovati in da bodo lahko glasovali po vesti. Hvala. Hvala, gospod Šokor. Thank you, Chair. I'm, I'm oziroma kolega gospod Šogor. Ja, hvala. Pravičujem se, nisem bil pri razpravi, bil sem drom odbaro. Naj odgovorim kolegici gospe Gomaš. Kot veste, je nekdani vodja obveščevalne službe v Romuniji, to je bil leta 2004 gospod Talpeš. Je bil tudi svetovalec za varnost predsednika. Leta 2014 je priznal, da je prišlo do teh dogodkov, ampak politiki v Romuniji to še vedno zanikajo priznal je tudi, da je šlo za začasno pridržanje in obrazložil je tudi okoliščine. To se je dogajalo nekoliko pred vstopom v NATO, tako da se je Romunija obnašala nekoliko bolje glede človekovih pravic pred vstopom v Evropsko unijo. Torej, kratek komentar iz moje strani, če mi dovolite. Do leta 2003 smo se res trudili, da bi takrat predsednika Staljeskoa prepričali, da, je, da smo imeli v Romuniji tudi holokaust, da smo sodelovali pri tem, kajti on je to zanikal do leta 2003. Tudi to vprašanje je zanikal. In potem še kratek komentar o človekovih pravicah v Romuniji. To pri nas še vedno ni prioriteta. To lahko povem iz vlastnih izkušenj, ker sem člen manjšine v Romuniji. Toliko hvala. Hvala in končno še gospod Lopes Aguilar. Ja, ponovno kratko vprašanje. Glede izjave o tem, kako sam to vidim, kako ocenjujem vse skupaj. Ampak zato, da bi se poglobili v oceno naših gostov, moram reči, da imamo tu nekaj pravosodnih primerov, omenili ste nekaj klasičnih primerov parlamentarnega nadzora in pravosodnega pregleda. Seveda gre pri vladavini prava prav za to. Ampak število primerov na sodišču pri teh primerih, ko gre za nezakonite ugrabitve, pridržanje in takšne nezakonite prakse CIE, z udeležbo držav članic. No, vse to je precej omejeno. In čeprav je bilo tu kar nekaj hrupa o tem v Evropskem parlamentu, pa moramo vseeno reči Bobu Bob. Reakcije javnosti v državah članicah so bile zelo, zelo omejene. Nismo slišali veliko govoriti o tem. Torej, kolikor veste o tem. Glede tega omejenega števila sodnih primerov, kaj bi vi rekli, kateri primer je najbolj pomemben, zlasti, če govorimo o kakovosti odzivov? Kaj ti občutek imam, da je ta italijanski primer zelo pomemben, ampak ne vem, rad bi slišal vašo oceno teh primerov pravosodnih primerjih in tudi o sporedni analizi teh sodnih primerov, ki smo jih imeli doslej, gospod Svatar. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa bi prosil našega kolega gospoda Spatanoja, naj se odzove na to. Prostite, le pet minut imate. Vem, da bi radi govorili dlje, ampak prosim. Bit, bit more, <clears throat> but, uh, prosim odgovorite na tiste vprašanje, na katera želite odgovoriti, mogoče lahko pokomentirate to, kar ste slišali. Ja, upam, da ne bom eh, preveč razstresen pri odgovoru. Izhajam iz zdaj vprašanja o tem, ali je dobro ali ne, da je tožilstvo popolnoma neodvisno od eh, izvršilne oblasti. Odgovor je ja, brez nadaljnega, brez kakršnih koli pridržkov in zadržkov, kajti to je vrš čas predmet razprave v Italiji. Vseeno, z katerega konca političnega spektra je vlada, ampak vedno je neka želja potem, da pravosodje ne bi bilo čisto neodvisno. V času Mussolinija, leta 1940, je Duče vstopil v avlo v kateri se je odvijalo, eh, odvijala letna konferenca sodnikov. Vsi so ustali in mu salutirali in predsedujoči je dejal, ja, sodniki vas spoštujejo, ampak vendarle je zakon tisti, ki prevlada nad političnimi interesi. No, in dejstvo je, da danes vendarle nekateri v Italiji menijo, da ko gre za okoljske katastrofe, za korupcijo, za, za druge težave, menijo, da se je potrebno ukvarjati s temi stvarmi. Skratka, da ekonomska kriza na nek način usmerja pravosodje. Ampak dve zadevi sta pomembni. Tri. Najprej. Dejstvo je, da je nek eh, uradnik v ministrstvu popolnoma neodvisen, eh, tako kot sodnik. Tako da minister ne more nam dajati nikakršnih mm, navodil. Če bi to probil, bi ga tudi kazensko ovadil, ne ker sem nek fanatik, ampak zato, ker so zakonita jamstva pač eh, takšna, kot so. Druga stvar povezana s tem. V Italiji je kazenski pregon obvezen, ne eh, fakultativen. Ne more se odločiti, ali bom neko kaznivo dejanje preiskoval drugega, pa ne, zato ker pač je to primerno ali ne, ker imamo neko zavezništvo ali ne. Tretja zadeva in s tem zaključujem. Sistem je privedel do česa? Do tega, da policija, ki preiskuje, je odvisna samo od nas ni odgovorna ministrstvo za notranje zadeve ali ministrstvo za obrambo, ne, ampak je odgovorna nam. Tako da so tudi preiskave neodvisne. Takšen je torej naš sistem in jasno je, da neodvisnost ni neka abstraktna vrednota, saj zahteva tudi profesionalnost in eh, zato je pomembno, da se ustrezno pripravimo in specializiramo. Ampak dejstvo je, da so tudi sodniki neodvisni. Kasarijsko sodišče Glejte, je hudo kritiziralo ustavno sodišče, rekoč, da je njihova odločitev v neskladju z možnostjo preverjanja eh, razumnosti in legitimnosti uveljavice državne tajne. In zdi se, da je ta odločitev zdaj eh, na nek način v diskretijski pristojnosti politike. To so zelo pomembne besede potem to, kar je dejal gospod Koeljo glede neodvisnosti pristojnih eh, prosodnih organov, eh, o svobodi parlamentarnega delovanja in seveda o omejitvah, s katerimi se sooča Evropski parlament. Dejstvo je, da nisem politik, pa vendarle. Šest priporočil v zaključku dokumenta, ki smo ga komentirali, vsaj v enem delu govori v smer, ki se mi omenja tudi jaz. Namreč govori o aktiviranju postopka po členu 7 PDEU, ki, kot vemo, govori o grožnji kršitve vrednot ali pa obstoj hude kršitve teh eh, vrednot. Tako da ravno znotraj sistema, parlamentarnega sistema, evropskega parlamentarnega sistema, imamo že možnost aktivacije tega postopka, ki seveda predpostavlja pravico do preiskave parlamenta. Kako torej opredeliti, da gre za kršitev? Treba torej preveriti, ali obstaja tveganje kršitve teh vrednot in zato mislim, da je tudi pomembno, da se v Evropskem parlamentu prepoznajo bolj jasne pravice do preiskave. Ne bom šel zdaj preveč eh, v podrobnosti, ker nimamo niti časa, niti to ni moje strokovno področje, ampak mislim, da so stvari jasne in mislim, da vendar so možnosti za poseganje parlamenta. A potem pomilostitev. Tu je govora o 5. aprilu 2013, ko je predsednik republike Giorgio Napolitano takrat pomilostil Jozefa Romana, ki je eden od šestih obsojenih, ki ni član CIE in odgovorni bil za varnost letališča v Avijanu, odkudr so Abu uh, Mara prepeljali v Milano. Na to temo je bil potem eh, zelo eh, jasno sporočilo za javnost milanskega eh, tožilca, ki je podal negativno mnenje. Minister za pravosode je dal uh, neutralno mnenje. Skratka, glede na posebnost zgodovinskega trenutka, v katerem je prišlo do pravosodja, do pravnomočne obsodbe, je to dejstvo, ki se toliko nekako veže na, na, na zgodovinski trenutek. Zdaj ne bom šel zdaj v pravne detajle, ki so zelo kompleksni, ampak dejstvo je, da ob eh, spoštovanju, ki ga je treba vendar nameniti šefu eh, države, je bila ta odločitev predmet eh, številnih kritik, tako iz vrst pravnikov, kot tudi iz vrst drugih politikov. So tu, tu tudi še postopki za pomirostitev drugih obsojencev, ne vem eh, in ne smem niti povedati, koliko je in kateri, ampak dejstvo je, da to ni v pristojnosti ja, sodstva. Mm, tožilstvo bo nedvomno dalo negativno mnenje, potem pa to ostane v pristojnosti predsednika republike. Ne vem, ali ste omenjali tudi način, kako je šel postopek v Italiji. lahko natančno morda poveste še, kaj ste imeli v mislih z tem procesom v Italiji. Prosil bi samo za pojasnilo. Eh, ja, če gre torej za ameriške državljane, me zanima, kako jih lahko obsodite. V odsotnosti, v prisotnosti imajo pravico do zaslišanja. Aha, razumem, razumem. Ja, to je pomembno vprašanje kaj ti že prej sem povedal, da nismo priznali diplomatske imunitete petim diplomatom. Kar zadeva sojenje v odsotnosti. Če imate dokaz, da je odsotna oseba obveščena o procesu in če so ji omogočene pravice do obrambe, potem se lahko vodi proces eh, v odsotnosti. Gre za ljudi, ki so prostovoljno odšli, niso prisotni, ne zato, ker niso vedeli in zato so jih eh, zagovarjali njihovi eh, zagovorniki, v nekateri primeri celo tisti, ki so jih sami imenovali. Gospa Interfeld je spraševala po izročitvi. No, tu lahko povem, da smo mi zahtevali izročitev vseh 26. ministrstvo ima po našem sistemu pooblastilo za to, da zavrne takšno zahtevo. Za 25 ni zahtevala izvršitev glede na uh, višino kazni, ampak je to še leta 2014 uh, eh, eh, ministrstvo uh, dejalo. Uh, torej, zahteva se izvršitev le tistega, ki je bil obsojen na 9 let. Torej, to je odločitev, ki je bila predmet kritike. V Evropi pa seveda je v veljavi evropski nalog za prijetje, ki ga podpišejo sodniki in zato je bila američanka de Sousa aretirana v Lizboni. Torej, mi smo zahtevali vse, ministrstvo je odločilo, da ne, zopet politična odločitev. Treba pa je povedati, da je v odnosih med ZDA in Italijo tudi dvostranski sporazum, poleg eh, večstranskih, ki omogoča izročitev. In dejstvo je, kot pravite, ja, italijane smo izročili iz Italije, ampak vendar mislim, da ne moramo reči, da ja, seveda obstaja močan pritisk, ampak ne moramo reči, da vlada ravno neka razprava o nesmiselnosti ali nerazumnosti takšnih zahtev. Je pa seveda pomembno, da se zagotovi tudi zadeva v obratni smeri. Število procesov v Italiji edini postopek v Italiji. Celo v svetu, ki je prišel do konca, je samo eden, ki se je končal s, s pravnomočno obsodbo. No, sam osebno sem bil tudi v Španiji, kjer je preiskovalni sodnik sprožil postopek in smo zopet pri vprašanju neodvisnosti. Bil sem potem eh, v Švici, kajti let je potekal tudi preko švicarskega zračnega prostora. Potem sem eh, zahteval tudi dokumente iz Nemčije, ker je prišel do pristanka v Ramštajnu, ampak vsi ti procesi so zaključeni brez eh, kakršnega koli rezultata. Zdaj, ni na meni, da bi govoril, kateri postopek je najboljši, najbolj primeren. Rekel bi to, da to, kar lahko storimo v Italiji, smo naredili in edini tudi, ki smo prišli do pravnomočne obsodbe. Dejstvo pa je, da se javnost ne zaveda prav zelo pomena te tematike, e, razen če kdo ne poda kakšnega e, res nevrednega komentarja. V smislu, ja, pa sej, konec konca je to terorist. Spomnim se razprave, ki je potekala tudi tu v, na temo poročila Fajčena, eden od italijanskih poslancev, mislim, da je dejal nekaj v smislu, ja, pa sej, se lahko razume kaj takšnega. Ampak jaz mislim, da je to v demokraciji res eh, nespremljivo. Ne moremo mimo pomena in dejstva, kako zelo pomembni so eh, ti fakti, ta dejstva, kaj ti sicer ne bi bili prava demokracija in moramo iti naprej, kaj ti moramo biti jasni. Ta dejanja, ugrabitve in mučenje, ne le da ne služijo ničemor, kot je pokazalo poročilo Feinstein, ampak eh, prav tako je jasno, da si tega službe ne smejo privoščiti, ampak to samo še potem eh, sproža še več teroristov, ki jih eh, navajate, še več teroristov k takšnim dejanjem. Gospa Singh. Hvala, strinjam se z odličnimi komentarji gospoda Spatanoja. Odzvala bi se na vprašanja, ki so bila zastavljena meni tem primeru, ki smo ga imeli v zvezi s Polsko, res je, polska vlada je podala pritožbo, ampak to je bilo zavrnjeno, ampak sodba sodišča je sedaj dokončna in je obveljala februarja 2015. Res je tudi, da je polska vlada izplačala očkodnino vlagatelju, ampak še enkrat bi povdarila, da tu govorimo o najhujših kršitvah Evropske konvencije in o najhujših kršitvah mednarodnega prava, mučenje je povsem prepovedano po zakonu. Gospod Našel je bil na polskem podvržen takšnemu mučenju z uporabo streljnega orožja. Bil je mučen do te mere, da so mu skoraj da izpahnili vse ude, roke in potem so ogrozili tudi njegove družini, materi. V Romuniji pa je poročilo senata skupaj z informacijami nekdanjega komisarja gospoda Hamburga iz Sveta Evrope pokazalo, da te informacije kažejo, da je bil gospod Alnašri podvržen groznim praksam, ki se v poročilu senata omenjajo kot hranjene po zadnici in to je praksa, ko se zapornik prisili oziroma se mora uleči na tla in ga hranijo preko zadnice. CIA je uporabljala to tehniko, zato da bi nadzorovala vedenje zapornikov in pogosto brez zdravstvene oskrbe. Še enkrat bi tu parlamentu povdarila, da govorimo o zelo, zelo hudih kršitvah človekovih pravic. Ta kršitev je tako huda, da moramo imeti učinkovito preiskavo po teh dogodkih. Izplačilo očkodnine je seveda bistvenega pomena za to, da bi tu poštevali sodbo sodišča, ampak to ni dovolj pri reševanju teh vprašanj glede kršitev, ker je sodišče gotovilo, da ni bilo učinkovite preiskave in zato, da bi bili tisti, ki so odgovorni, tudi obsojeni. Kajti pravzaprav je to edini možni proces, da slišimo resnico, da se prevzame odgovornost, zato da ne bi prišlo več do teh kršitev. Hvala. Hvala lepa, hvala obema kolegi. V zadnjem mandatu smo oblikovali tudi to, kar so nekateri govorci imeli zelo kredibilno poročilo o izročanju CIE. Resolucija iz februarja letos je od nas zahtevala, da posodobimo to preiskavo in se izsledke te študije povezavi s poročilom Selaka in to bila zelo občutljiva tema in današnja obravnava je del teh odzivov in res bi se rad zahvalil vsem govorcem, ker so nam pomagali pri tem. Mislim, da so bili današnji prispevki zelo kakovostni in tudi prispevki članov so bili zelo dobri, na zelo visoki ravni, zelo disciplinirani. Hvala kolegom, to je zelo občutljiva, sporna, težavna tema za nas, ampak vesel se, ko lahko rečem, da se res trudimo po najboljših močeh, pravljamo dožnost, smo odgovorni ukvarjamo se seveda s politikami Evropske unije, da bi zagotovili tudi legitimno varnostno politiko, ki temelji na vladavini prava. To je za nas zelo pomembno. Koordinatori bodo skupaj s celotnim odborom preučili nadaljne ukrepe na tem področju. Hvala govorcem, ker so si vzeli čas in so danes z, nama, z nami. Hvala vsem akterjem, ki so bili vključeni v ta proces. Hvala kolegom za današnje delo. Hvala vsem. Hvala tudi tolmačem. Peccato, peccato, non ci sono italiani per lo Žal tu ni italijancev. Italijano. Gospod Spataro, motite se, ta razprava se prenaša v živo po internetu. Gospod Spatari, italijani vas bodo prav gotovo poslušali po internetu. In bodo kričali in kazali na ekran in rekli, ja, smo italijani. Ja, to se v živo prenaša, tako da vas poslušajo. Uh, no, potem pa se upravičujem. Mogoče vas gleda celo gospod Fava. Verjetno je več tistih, ki nas gledajo po računalniku kot tu. Tako pač je danes v sodobnem svetu. Dobro, hvala, hvala še enkrat. Colleagues, if you are going to... Kolegi, če boste ostali, naj rečem, da bomo nadaljevali. Imamo še pol ure, imamo še eno točko, to je najsta točka na dnevnem redu. Tako moramo delati, če ste pripravljeni delati z nami. Naj vas obesim, da imamo najsto točko. Od 12 do polenih gre za enotno obliko za vizume toliko dela imamo, da moramo naprej, hitro. Za vse tiste kolege, ki so pripravljeni počakati, naj rečem, da je poročevalka tu Silvija Ivon Kaufman. Hvala Silvija, ker si tu z nami. Tu bomo slišali predstavitev komisije. Gre za predlog, da bi spremenili uredbo, ki določa enotno obliko za vizume. Sedanja vizumska nalepka ki je tako že 20 let, naj bi bila sedaj predvsej vprašljiva, ker je veliko primerov goljofije, imeli naj bi sedaj novo znako z bolj sodobnimi značilnostmi. Tako da bom sedaj prosil našo pročevalko gospod Kaufmann, naj spregovori. Silvija, prosim. Ja, recht herzlichen eh, Dank, Claude, Herr Vorsitzender. Eh, Sie haben... Hvala lepa, Claude gospod predsedujoči. Že 20 let imamo enotni vizumski sistem. Enotni vizum to izhaja iz eh, Schengna in potem tudi iz eh, uredbe leta 1995, ko so vse članice EU in poleg tega, tega tudi šengenske države Islandija, Norveška mhm, in eh, Švedska sklenile da mm, bodo imeli enotni vizum. E, uredba o enotni obliki vizuma se je dvakrat spremenila, 2002 in 2008. Takrat je šlo za to, da se zagotovi ustrezne normative z področja varnosti, e, svetlobna slika in pa podatki za sistem VIS. Varnostni koncept eh, izhaja torej iz leta 95 in kljub spremembam v zadnjih letih se soočamo z dejstvom in to je tudi razlog za ta predlog komisije, da žal vendarle prihaja do številnih zelo kakovostnih ponaredkov, ki smo jih odkrili v nekaterih državah članicah in eh, zato je zaključek lahko le ta, da če vizum eh, ni varen pred ponaredki, potem eh, je treba razmisliti o tem, kako to preprečevati. Na no, skladu z uredbo se je leta 2009 torej, oblikoval pododbor, ki naj bi pripravil nov eh, osnutek. To je trajalo kar dolgo časa, šest let je ta pododbor delal na tem projektu no, in zdaj je mm, ta predlog pripravljen z novimi varnostnimi eh, značilnostmi, enotni enotna oblika in uh, enak papir. E, ne bi šla v podrobnosti, samo par zadevic, namreč eh, zakaj se ni predlagala popolnoma nova uredba, kajti v osnovi je tako, da pri tretji bistveni spremembi uredbe potem pride do predloga nove uredbe, no ampak v tem primeru je komisija predlagala, da to ne storimo, kajti najpomembnejše spremembe uh, bodo vključene v izvedbenem aktu komisije, torej tehnične specifikacije in eh, te tehnične specifikacije so seveda tajne. Komisija predlaga, da devet mesecev po sprejemu uredbe nove tehnične specifikacije stopijo v veljavo obenem pa morajo tudi stare vizumske nalepke veljati še šest mesecev kot prehodno obdobje. Mislim, da je ta predlog, kar zadeva časovnico, čisto utemeljen, ker je po eni strani moramo ukrepati hitro, ko gre za uporabo takšnih vizumskih naletk, ki so varne pred ponaredki, po drugi strani pa mora imeti države članice dovolj časa za to, da se na to pripravijo. Še zadnja stvar. Zdi se še vedno nejasno, ali se ZDA Irska in Danska vključujejo v to. Zaenkrat so vse članice EU plus omenjene šengenske države vključene v ta sistem in eh, močno upamo, da bo temu eh, tako tudi v prihodnje, da se bodo torej tudi tri omenjene države v prihodnje vključili v ta sistem, kajti ne more biti, da po tako dolgem času enotnih vizumov eh, potem uveljavi sistem, ki bo različen, tako da upam, da se bodo te države temu ustrezno odločile. Še zadnja stvar, predsednik, po mojem mnenju bi morali kot parlament podpreti predlog komisije, mislim, da je tu nujno ukrepati in eh, upam, da nam bo v običajnem postopku soodločene uspelo dejansko to zadevo popeljati naprej. Hvala. Much, Hvala lepa, Silvija. Sedaj pa komisija. Prosim. Um, vielen Dank an die Berichterstatterin. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa tudi poročevalki, ki mi je praktično vzela besede iz jezike. Imam samo par eh, dodatnih pripomb, če mi dovolite. Namreč eh, dejansko že od leta 2009 eh, v odboru po šestem členu delamo na novem sistemu, torej novi nalepki šengenskega vizuma. Zdaj smo stvari pospešili, kajti v državah članicah smo naleteli na veliko število zelo dobrih ponaredkov in zato smo zdaj to predlagali, da preprečimo uporabo teh novih ponaredkov. Kot rečeno, rok za uveljavitev tega predloga je relativno kratek morda samo kratka tehnična pripomba. Kot vidite v tem predlogu, sta tu predvideni dve zadevi, dva ukrepa in sicer, če se bodo države članice dogovorile, da je to nujno, bi lahko v nekem kasnejšem ukrepu uporabili tudi dvodimenzionalno barkodo. Zdaj je črtno kodo, to še ni potrjeno, ampak razmišljamo o tem, da bi v prihodnje uporabili tudi dvodimenzionalno črtno kodo in pa kilogram, preko katerega je možno tiskati na ta način bi lahko hitreje ukrepali, če bo zopet prišlo do velikega števila ponaredkov. Morda še kratka pripomba na temo, zakaj še vedno predlagamo uporabe, uporabo vizumskih nalepk v papirni obliki, čeprav imamo vizumski informacijski sistem, in bo ta zdaj kmalo na voljo v vseh državah sveta. Kot veste, nacionalni D-vizumi, ki so omejeni zgolj na ozemlje držav članic, vizumi, ki niso v vizumskem informacijskem sistemu in zato smo mi mnenja, da je zaenkrat še prezgodaj odpraviti ta papirni vizum, torej vizumsko nalepko in zato smo predlagali to spremembo. No, čez nekaj let, ko bo ta sistem dobro zaživel, ko se bo tudi izkazal, takrat pa mislim, da lahko začnemo razmišljati o tem, ali naj bi shranjevali vizume le še elektronsko, ampak po mnenju komisije v tem trenutku še ni čas za to. Mislim, da s tem lahko tudi zaključim svojo predstavitev in eh, odgovorim na morbitna vprašanja, če jih imate. Izvolite. Hvala lepa. Z nami je tudi. En pročevalec v senci, to je gospod Seurama. Ja, hvala predsedajoči, hvala tudi komisiji, pročevalki, pravzaprav ne bi povedal nič dramatičnega, pa bi tole izpolnil svojo dožnost. Res bi se rad zahvalil poročevalki za opravljeno delo. Zelo na kratko bi preletel nekaj točk. Strinjam se s tem, da naj bi pri tem imeli zelo hiter pristop. Prav zato, ker je bilo toliko visoko kakovostnih goljufij, vsaj tehnično ogledano, so goljufije, ki so bile odkrite in deloma se tudi jaz strinjam s temi argumenti, ki so v zadju tega bi odstopali od standardnih pravil in da imamo najprej prenovitev. Tega tu ne potrebujemo strinjam se tako z razlogi kot z argumenti, ki sem jih slišal v zvezi s temi razlogi. Prav tako tu ni nobenih proračunskih posledic, tako da res ne vidim nič, kar bi lahko viralo ta hitri postopek v parlamentu. No, zelo dobro bi bilo, če bi uporabili obstoječi šestmesečni postopek in pravzaprav ne bi nič več dodal na tej stopni. Hvala lepa, Silvija. Ivon, želite še kaj dodati? Ja, še enkrat se zahvaljujem predstavnici komisije. Tudi za pojasnilo, zakaj potrebujemo vizumo. Vizum še vedno v papirni obliki, v obliki eh, nalepke. Eh, prav je, da se predvidijo tudi morebitne dodatne spremembe. V prihodnosti govorite o kinegramu, ki ga je možno pritiskati. Eh, tako da zaenkrat eh, hvala lepa in res je, mislim, da moramo čim prej nadaljevati delo na tem doseju. Hvala. Thank you very much, Silvia. Hvala lepa, Silvija Ivon, hvala, ker ste z nami ob koncu obravnave, tako da smo res lahko obravnavali to točko. To je bilo čudovito, ker je toliko dela imamo in pomembno je, da gremo naprej z obravnavo. Kolegi, naj ponovim napovedi iz začetka sestanka. Glede pričetka naslednje seje. Začeli bomo 15.03. Ne ob 3. Hvala.